Buon après-midi à tous. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Lep pozdrav, dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in eh, Evropskega parlamenta, ki ste se zbrali na današnjem, na današnji medparlamentarni seji. poslancev Evropskega parlamenta in poslancev nacionalnih parlamentov na temo demokratične odgovornosti, strategije notranje varnosti in naloge Europola, Eurojusta in Frontexa. Danes ni prvič, da se takole sestajamo. Tu smo se sestali poslanci in poslanki iz različnih nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta z namenom obravnave relevantnih vprašanj glede izgradnje Evropskega območja svobode, varnosti in pravice v skladu z določbami Lizbonske pogodbe. Dobri dve leti je že, kar je Lizbonska pogodba končno stopila v veljavo. In eh, od samega začetka je bilo jasno, da so državljani v osrčju evropskega procesa, evropske izgradnje, evropskega projekta, kot smo temu nekdaj dejali, v osrčju našega dela, naše agende, tako Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov, ki delajo z roko v roki z nami. Mislim pa, da nismo dovolj poudarjali, kako ta nov institucionalni ustroj po Lizbonski pogodbi lahko zaplete naše življenja. V procesu prilagajanja Lizbonski pogodbi smo govorili, da gre pri Lizbonski pogodbi za poenostavitve. Ja, to očitno ni bila vsa resnica. To je bila delna resnica, ne pa vsa resnica. Vsa resnica je ta, da pri nekaterih vprašanjih s tem zapletamo življenje in delo parlamentov, nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, ampak vse to s pametnim razlogom. Kajti bolj kot kdajkoli prej moramo zdaj sodelovati za krepitev evropskih politik na področju svobode, varnosti in pravice. Gre za ogromno pomembnih vprašanj, ki zadevajo vsakodnevno življenje naših državljanov, zunanje meje, prosto gibanje oseb znotraj našega enotnega državljanskega območja, boj proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu, policijsko in pravosodno sodelovanje v boju proti hudim kaznivim dejanjem, trgovanje z ljudmi, korupcija, trgovina z mamili, z orožjem, pranje denarja. Potem je tu še vprašanje varnostne strategije v povezavi z našimi skupnimi varnostnimi cilji, še posebej v zvezi z terorizmom. Prav tako je tu vprašanje omogočenja prostega gibanja našim državljanom ob uživanju vseh pravic, ki so jih deležni. Zavezani smo torej sodelovanju z nacionalnimi zakonodajalci v skladu z določbami člena 12 pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da Evropski parlamenti aktivno prispevajo k dobremu delovanju Evropske unije s sodelovanjem pri ocenjevanju in eh, izvajanju politik unije na področju eh, svobode varnosti in pravice, tudi v skladu z začelom. 70 so nacionalni parlamenti vključeni v sodelovanje pri delu Europola in Eurojusta, ki sta ključni instituciji za pravosodno sodelovanje. Člena 88 in 85 pod EU tudi to določata. No in to je tudi razlog, zakaj imamo to zdaj že drugo medparlamentarno sejo našega odbora za znanje parlamenti. Ta proces je sprožila konferenca predsednikov Evropskih parlamentov v Štokholmu leta 2010 in eh, ob tej priložnosti so predsedniki parlamentov takratno belgijsko predsedstvo prosili naj oblikuje predloge za to vrstne redne skupne seje nacionalnih parlamentov za področje eh, znanih zadev, eh, notranjih zadev, pravosodja in varnosti. No in eh, vse odtlej delamo v to smer in zato smo tudi danes tu. Kajti naša naloga je zaščititi naše državljane s sodelovanjem državljane v okviru enotnega evropskega zakonodajnega prostora. To je veliki ziv, veliki ziv je ohranjati pravice in pa tudi temeljne prvine naših eh, nacionalnih pravnih ureditev. Te namreč temeljijo na členu 87 PDEU in pa na načelu sorazmernosti in subsidijarnosti, ki jo velja spoštovati ob polnem sodelovanju nacionalnih zakonodajalcev. Vsi ti operativni vidiki, ki sem jih omenil, predstavljajo pomemben izziv in eh, pomenijo tudi da nas čaka kar nekaj nalog, ki jih moramo izpolniti. Kar nekaj evropskih agencij je tu vključenih, Frontex, Cepol, IASO, ENISA. In pa tudi druge relevantne agencije, kot naprimer Europol in eh, Eurojust. In pa tudi ureditve, kot so šengenski informacijski sistem, eh, EAS in eh, drugi. Potem je tu še primska pogodba ali pa švedska pobuda za zagotavljanje izmenjave varnostno relevantnih informacij. Torej, postopno gradimo vsa ta skupna orodja, ki so pomembna, če želimo doseči naše cilje. V Evropskem parlamentu smo glasovali o zadnji, zadnjem sklepu sveta o ustanovitvi Europola kot Evropske agencije in na podlagi šokomskega programa smo komisijo septembra 2010 prosili za zakonodajne predloge, ki bodo zagotovili vsaj parlamentarni nadzor nad delom Europola in Eurojusta v skladu z členom 70 PDEU. Gre namreč za splošno oceno območja svobode, varnosti in pravice. Glede na časovnico, ki je bila zastavljena za lizbonizacijo Akija v tretjem stebru, smo zdaj žal nekoliko v zamudi. Veliko torej lahko storimo in veliko bomo morali storiti, da zamujeno nadoknadimo in da bomo lahko izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili, sploh glede na pričakovanja in eh, upanja naših državljanov, ki jih zastopamo v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu. Zato oblikujemo delovni prostor za evropske in nacionalne poročevalce za posamezne dosije, da ti lahko v medsebojni interakciji na nek eh, urejen način skupaj z institucijami in agencijami na področju pravosodja in notrnih zadev to delo opravljajo. To je torej logika, ki sledimo, to je pot, po kateri stopamo in tega se moramo zavedati vse čas, dokler te naloge ne izpolnimo. Veseli nas, da je danes tu 43 poslancev iz 25 nacionalnih parlamentov, iz eh, vsaj 18 držav članic. Hvala, ker ste tu, hvala, ker ste se odločili, da je pomembno priti sem in ste s tem tudi nakazali, kakšen pomen pripisujete našemu delu in eh, z veseljem tudi sopredsedujem današnji seji skupaj s komisarko Cecilijo Malmstrom, ki je odgovorna za področje notrnih zadev in pa z ministrom Adamom Rapackem v imenu sveta, sicer pa je tudi predsednik stalnega odbora za notranjo varnost, ko mi on kosi. Najprej bom dal besedo komisarki Malmstromi, Malmstromovi, potem eh, ministru Rapackemu. Slišali pa bomo tudi še nekaj drugih prispevkov na posamezne konkretne teme in potem bo tudi čas za razpravo. Glede na omajen čas, bomo besedo dajali po dvema poslancema iz nacionalnih parlamentov in potem enemu poslancu Evropskega parlamenta hm, v času za razpravo. To bo torej vrstni red, ki se bo vse čas ponavljal. Približno dve minuti na prispevek predlagam, da imate v mislih to je pomembno vedeti, kaj ti kar nekaj nas je danes tukaj in le na ta način bomo lahko kolikor toliko pravočasno opravili svoje delo. Komisarki Imam Stromovi ne bom omejeval časa na dve minuti, tako da izvolite s svojimi uvodnimi besedami. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, spoštovane prijateljice in prijatelji. Veseli me, da danes lahko spregovorim pred vami. Veseli me, da vas je toliko pripotovalo sem za razpravo o teh pomembnih vprašanjih, ki so na dnevnem redu danes in jutri. Varnost, kot je predsednik dejal, je prioriteta za naše državljane. Vsakič, ko upravimo raziskavo Eurobarometer, in eh, državljane poprašamo potem, kaj je pomembno, je varnost vedno zelo, zelo visoko na tej lestvici v vseh državah. Evropska unija mora zato zagotoviti, da bodo njeni državljani lahko živeli v varnosti. Prav tako morajo imeti državljani občutek, da so njihove pravice, temeljne pravice, pravice do zasebnosti, pravice do varovanja osebnih podatkov spoštovane. Z tega vidika je izjemnega pomena, da zagotovimo parlamentarni nadzor nad delom Evropske unije kajti na ta način legitimiramo naše delo na tem tako zelo občutljivem področju. Lizbonska pogodba vam je podelila pravico do večje vključenosti pri nadzoru evropskih politik na področju svobode, varnosti in pravice. To mislim, da je ena najboljših inovacij Lizbonske pogodbe, saj zagotavlja večjo preglednost, večjo stopnjo odgovornosti in pa tudi večjo stopnjo vključenosti državljanov v to včasih zelo občutljivo in tudi konfliktno področje. Vsi v Evropski uniji se soočamo z varnostnimi grožnjami, terorizem, organiziran kriminal, trgovina z mamili, kibernetski kriminal, trgovina z ljudmi. Ti izzivi, ti varnostni izzivi postajajo vse bolj zapleteni in po svoji naravi so čezmejni. Kriminalci, tako kot mi, uporabljajo nove tehnologije, internet naprimer, in prav tako smo priča vse večji. Eh, raznovrstnosti kriminalitete in zato morajo, mora Evropska unija dopolnjevati delo nacionalnih organov. Vloga nacionalnih parlamentov, nacionalnih organov je ključnega pomena. Notranja varnost eh, še vedno ostaja v veliki meri v pristojnosti držav članice. Vendar odgovornost za zagotavljanje tega, da Evropska unija eh, je in ostane področje eh, svobode, varnosti in pravice, je nekaj kar si države članice kot pristojnost delijo za Evropsko unijo. Pred skoraj da letom dni je komisija sprejela sporočilo o uh, varnostni strategiji EU. V tem sporočilu smo identificirali pet prioritetnih področji, kjer Evropska unija lahko zagotovi resnično dodano vrednost in tudi predlaga konkretne ukrepe. Pet eh, strateških ciljev je boj proti resnemu uh, organiziranemu kriminalu, terorizem, kibernetska kriminaliteta, krepitev uh, obladovanja naših zunanih meja, in pa uh, odpornost na naravne in uh, strani človeka povzročene katastrofe. Gre za skupno agendo Evropske unije in držav članic za uh, spopadanje se s temi varnostnimi izzivi v naslednjih letih. Institucije, države članice in agencije uh, vsakodnevno trdo delajo na tem, da bi zagotovile implementacijo te strategije. Vloga evropskih agencij na področju varnosti je vse večja direktori teh agencij bodo danes in jutri tudi podali prispevke o vlogi njihovih agencij. Te agencije so pomembne pri izvajanju varnostne strategije in njihov potencial lahko najbolje izkoristimo, če delujejo v tesnem sodelovanju z drugimi agencijami, državami članicami in z evropskimi institucijami. Komisija bo prihodne leto, kot je dejal predsednik, predstavila predlog o reformi Europola za okrepitev njegove sposobnosti za preiskovanje resne kriminalitete, vključno s kibernetsko kriminaliteto in tudi za zagotovitev ustreznega demokratičnega nadzora. Prav tako bomo predstavili predlog za spremembo Cepola v sodobno agencijo, ki bo igrala ključno vlogo pri eh, evropski schemi usposabljanja, ki jo bomo razvili prihodnje leto. Naslov prvega dela tega srečanja je demokratična odgovornost. Sama menim, da je demokratična legitimnost agencij Evropske unije nekaj, eh, čemor bo služila vse večja transparentnost napram parlamentom in zato tudi predlagamo razprave skupaj s parlamenti o večletni strategiji Europola in tudi o letnih delovnih programih. Zato tudi zagovarjamo prenos več informacij eh, agenciji vašim parlamentom. Uredba Frontex je dober primer tega, kako se lahko zagotovi eh, demokratično odgovornost. Ta agencija bo Evropski parlament vsako leto obveščala oziroma mu poročala o svojem delu, prav tako lahko parlament pozove izvršnega direktora, da poroča o upravljenih nalogah. Demokratična odgovornost je prav tako pomemben sestavni del novega eh, sistema upravljanja šengenskim območjem. Eh, predlog eh, nove zakonodaje, ki je bil podan pred nekaj tedni, naj bi še okrepil vlogo EU. Na ta način je potrebno okrepiti vlogo Evropskega parlamenta in zato ta predlog tudi temelji na členu 77 pogodbe. Ravno kar zaključujemo prvo letno poročilo o izvajanju strategije notranje varnosti, ki ne bi eh, ga sprejeli novembra. To poročilo bo ocenilo samo izvajanje strategije in tudi pripravilo priporočila za prihodnja. Evropolsko pa za Euroistom in Frontexom eh, so tudi prispevali k pripravi tega poročila o stanju na področju notranje varnosti varnosti. Vsa vprašanja izpostavljena v poročilu, vsi izzivi v tem poročilu še vedno ostajajo. Veliko smo sicer že dosegli, vendar je treba še ukrepati. V boju proti organiziranemu kriminalu smo dosegli pomemben napredek. Imamo predlog Evropske zakonodaje za eh, zbiranje podatkov o eh, potnikih na letalih, ki vstopajo ali zapuščajo Evropsko unijo. Imamo tudi predlog o eh, zasegu sredstev eh, iz korupcije. Prav tako imamo tudi že predloge za harmonizacijo teh kaznevih dejanj in tudi za boljšo zaščito samih žrtev. Večji napretek moramo tudi zagotoviti na področju zasega eh, nezakonito pridobljenih sredstev, eh, skupne preiskave, vključno z skupnimi preiskovalnimi ekipami, so privedle do dobrih rezultatov, ki jih moramo v prihodnje uporabljati eh, še več. Kar zadeva terorizem in radikalizacijo, tu so dosežki predvsem ustanovitev omrežja za ozaveščanje o radikalizaciji. Hmm. Gre za nek sistem za, gre za tudi za razpravo o tem, da naj bi vzpostavili nek evropski sistem za ugotavljanje eh, mrež za financiranje terorizma. Prav tako eh, želimo zagotoviti večjo stopnjo varnosti v kopenskem prometu. Napredek smo dosegli tudi pri eh, ustanavljanju Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto za pri, pri pripravi smernic za boj proti nezakonitim vsebinam na spletu in tudi eh, ekip za hitro odzivanje na področju računalništva. Kar zadeva upravljanje z mejami, moramo okrepiti sodelovanje med državami članicami, ko gre za boj proti čezmejnemu kriminalu. Komisija bo predstavila tudi predlog Eurosur v mesecu decembru. Obradovanje kriz, to je še zadnja prioriteta. Tudi tu smo raztegli napredek vendar počasneje kot eh, prvotno pričakovano. Pravili smo že nekaj dela, kar zadeva ocene tvegan in eh, skupaj z nalogami na področju eh, ukrepanja v primeru eh, kriznih razmer bo zagotovilo boljše rezultate, ampak ravno na tem zadnjem področju potrebujemo več eh, prizadevanj, če želimo stvari izboljšati in tu je sodelovanje med Evropsko unijo in članicami ključnega pomena. In kot rečeno na samem začetku, Pri vsem tem je temeljnega pomena, da vse čas v polni meri spoštujemo temeljne pravice, ki so zdaj sestavni del Lizbonske pogodbe. Če zaključim, poslanci igrajo zelo pomembno vlogo po sprejetju Lizbonske pogodbe. To mislim, da je nekaj, kar velja pozdraviti, čeprav je to privedlo do nekaj no, razprav v samem začetku glede tega, kako se prilagoditi tej novi ureditvi. Odličen primer tega, je poročilo na lastno pobudo o strategiji notranje varnosti, ki jo pripravlja gospa Borsalino. In veseli me sodelovanje z vami pri pripravi tega poročila. Upam, da bo naše letno poročilo o notranji varnosti priložnost za razpravo tudi v nacionalnih parlamentih. Varnost v Evropi je nekaj, česar ne moremo graditi brez eh, visoke stopnje demokratične odgovornosti. Mislim, da letos že delamo pomembne korake v tej smeri. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa komisarka Malmstromova. Zdaj pa besedo predajam gospodu Adamu Rapackemu, ki je predsednik stalnega odbora za notranjo varnost Kozi v imenu Polskega predsedstva sveta potem pa bomo besedo dali še gospej Riti Borsalino, ki je poročevalka odbora Libe o strategiji notranje varnosti Evropske unije in pa profesorju Giuseppeju Cataldiju z Univerze v Neaplju. Ministr Rapacki, beseda je vaša. Dame in gospodje, z velikim zadovoljstvom sem sprejel povabilo na to zasedanje medparlamentarnega odbora na temo strategije notranje varnosti in eh, vloge Europola, Eurojusta in Frontexa na področju zagotavljanja eh, varnosti za državljane EU. Veliko čast mi je, da lahko tu spregovorim med eh, takšnimi strokovnjaki. Tudi sam sem praktik, namreč 26 let sem bil dejaven v policiji in sem tudi vodil boju proti organiziranemu kriminalu na Polskem. Odgovoren sem bil tudi za boj proti kriminaliteti na ravni celotne polske policije. In razprava na takšni strokovni ravni, še posebej, ko gre za strategijo notranje varnosti, je veliki ziv, kajti že leto in pol imamo strategijo notranje varnosti Evropske unije. E, to je strategija, ki identificira tiste najbolj ključne nevarnosti evro, za Evropsko unijo in tu gre za ukrepe, ki so potrebni ne le na ravni ene same države, ampak eh, gre za ukrepe, ki jih moramo sprejemati vsi. Boj proti organiziranemu kriminalu, proti terorizmu, proti kibernetski kriminaliteti ali proti drugim mednarodnim oblikam kriminalitete je nekaj, Eh, kar je nemogoče brez sodelovanja. In strategija notranje varnosti tu kaže na to, da so orodja, ukrepi, katerih namen je implementacija eh, teh eh, ukrepov, nekaj, kar mora temeljiti na skupnih vrednotah, kot naprimer demokracija, vladavina prava, temelje človekove pravice. In to govorim kot predstavnik organov pregona, ki se je vedno osredotočal na boj proti kriminaliteti, eh, ki se je vedno osredotočal na zagotavljanje varnosti, ampak vendarle je to ravnovesje med bojem proti kriminaliteti in zagotavljanjem varnosti našim državljanom na eni strani in eh, na drugi strani zagotavljanjem in spoštovanjem človekovih in eh, državljanskih pravic. To ravnovesje je zelo pomembno. Vsakošno ukrepanje v smeri zagotavljanja notranje varnosti mora izpolnjevati pogoje sorazmernosti, eh, ciljnosti in eh, učinkovitosti, kajti ne moremo si predstavljati, da bi zagotavljanje na določen ravni varnosti dobili z kršenjem temeljnih človekovih pravic. Ne, to ravnovesje med temi vrednotami moramo ohraniti. Izvajanje strategije notranje varnosti zahteva uporabo osebnih podatkov državljanov EU, državljanov tretjih držav. In Evropska unija mora najti ustrezno ravnovesje med eh, zahtevami po vse večji obdelavi in prenosu teh podatkov na eni strani in pa spoštovanju zasebnosti na drugi strani. Nove tehnologije ne smejo predstavljati nevarnosti grožen na področju zagotavljanja varnosti in predvsem varnosti vseh podatkov, ampak morajo predstavljati priložnost za še večjo uh, stopnjo varovanja teh podatkov. Novi predlogi za izmenjavo, hrambo, posredovanje informacije, informacij morajo upoštevati uh, ustrezne pogoje, kar zadeva čas hrambo, kar zadeva uh, zagotovitev eh, zaupnega ravnanja s temi podatki in pa tudi ustreznega nadzora strani pristojnih organov. In vse to eh, je tisto, kar zagotavlja visoko stopnjo eh, zaščite osebnih podatkov. Izpolnjevanje teh pogojev zagotavlja to, da tisti podatki, ki so nujni za zagotavljanje varnosti, dejansko mm, tudi varujemo. Prav tako je zelo pomembno, zagotavljati ozaveščenost vseh državljanov EU o morebitnih eh, omejitvah njihovih pravic iz naslova eh, zagotavljanja varnosti. Državljani morajo vedeti, kakšne so pravice služb in organov, ki te podatke zbirajo in eh, obdelujejo. Morajo pa tudi vedeti, da so ti podatki podvrženi posebnemu režimu varovanja. In to ravnovesje med eh, varovanjem temeljnih eh, pravic na eni strani in eh, javnega reda na drugi je nekaj, kar je velik izziv, predvsem za parlamente, tako nacionalne parlamente, kako tudi Evropski parlament. Parlamenti so namreč tisti, ki imajo priložnost v prvi vrsti oblikovati dobro zakonodajo, ki pomeni, da bodo ti podatki ustrezno zbirani in obdelovani in hranjeni. Prav tako pa morajo ti parlamenti zbirati informacije o tem, koliko teh podatkov se zbira, predvsem, ko gre za operativni nadzor, ko gre za dostopanje do eh, podatkov, ki se hranijo iz naslova hrambe podatkov o dostopanju do spletnih eh, strani in eh, tu morajo parlamenti odigrati svojo vlogo in preveriti, ali se državljanske pravice dejansko spoštujejo. Stalni odbor za notranjo varnost Kozi, ki mu predstavujem tekom eh, polskega predsedstva, zadeva oziroma obravnava ravno vprašanje implementacije strategije notranje varnosti in to temelji predvsem na pripravi večletnih strateških načrtov. Načrtov torej, ki bodo potem preoblikovani v konkretne akcijske načrte eh, in operativne načrte, zato da se bomo lahko s temi velikimi izzivi tudi uspešno soočali. Tekom eh, dela našega odbora smo velik, veliko pozornost namenili tudi temu, da v procesu implementacije strategije notranje varnosti mm, predvsem bdimo nad spoštovanjem državljanskih svoboščin in človekovih pravic tekom svojega predsedstva bo Poljska zagotavljala to, da se bo ohranila ustrezna raven varstva osebnih podatkov eh, in da bo to našlo svoje mesto v tako imenovani evropski agendi. Hvala lepa. Hvala, minister Rapacki. Zdaj pa besedo predajam poročevalki za področje strategije notranje varnosti. Grazie Presidente, cari colleghi. E- Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Leto dni od tega, kar smo se na zadnje videli, skoraj dve leti je od tega, ko je stopila veljavo Lizbonska pogodba in listina o temeljnih soboščinah.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 skupnih norm. Sedaj pa pogodbe oblikujejo skupne politike, resnične politike na področju, um, na področju varovanja zunanih meja. Tudi glede nadzora moramo ravnati na nacionalni ravni z vidika Evropske unije. Nacionalni parlamenti morajo prispevati v skladu s 12. členom pri uh, eh, gradni Evropske unije, ne da bi s tem ogrozili dvostranske sporozume med različnimi vladami. z evropskim vidikom, z evropskega stališča se lahko soočamo z globalnimi izzivi na področju gospodarstva, financ in eh, priseljevanja nadzorom nad mejami. V Evropski uniji smo ugotovili, da nismo uvedli in izumili dovolj veliko inštrumentov za upravljanje s finančnimi trgi. Sedaj pa skušamo ta problem rešiti. Ne bi si želela, da bi se isto zgodilo tudi s politikami na področju svobode, varnosti in pravice. Obstaja namreč nekaj znakov nezaupanja v državah članicah. Prišlo je do renacionalizacije glede nadzora zunanih meja. Te pobude so bile sprejete zato, da zajamčimo varnost našim eh, državljanom, kot če države članice same ne bi skrbile za varnost svojih državljanov. Mislim, da lahko skupaj najdemo pot iz te situacije s tem, da se potrudimo, da si prizadevamo, da se izognemo demagoji in samo tako nam bo uspelo. Ne smemo pozabiti tudi na solidarnost, ki je temelj za Evropsko unijo. Pogodba v 80. členu govori o solidarnosti, ki ni samo finančnega značaja. In to kot cilj vsebuje tudi štokomski program. poleg eh, posebnih specifičnih politik na področju notranje politike, ki eh, smo jih sprejeli lansko leto. Evropski parlament je podprl tudi to, da bi Bulgarija in Romunija stopili v šengenski prostor. Te dve državi sta uspešno opravili tehnične preizkuse. Zato se mi ne zdi prav, da nekatere države članice sedaj zahtevajo izpolnjevanje drugih pogojev. Res je, da tukaj obstaja nekaj nevarnosti in tvegan, vendar pa obstaja veliko koristi za vse. Če si želimo, da bi ti nadzori bili bolj uspešni, strogi in če bi naši inštrumenti bili bolj očinkoviti, potem eh, mora ta komisija in Evropski parlament delovati v to smer in imeti pred očmi varnost vseh državljanov, ne samo uh, svojih lastnih državljanov. Glede strategije za notranjo varnost, tukaj čakamo na prvo letno poročilo komisije. Zelo koristno bi bilo, da bi poznali te rezultate, da bi lahko razpravljali o tem v teh dveh dneh. Upam, da bomo naslednje leto, če se bomo zopet srečali, upam saj, bomo dobili drugo letno poročilo pred tem srečanjem. Upam tudi, da bomo dobili bolj podrobno poročilo kot tisto, ki ga imamo pred seboj v gradivu. Želela bi povedati, Da. Medinstitucionalna izmenjava informacij ni zadostna. Videli smo poročila odbora Libe v zvezi z informacijami in politikami Evropske unije na področju organiziranega kriminala in boja proti terorizmu. To se nam ne zdi dovolj in nam ni všeč, še posebej, če si pogledate člena 70 in 71. Demokratični nadzor tako postane funkcija, čeprav, če si, če izvajamo te dva člena in ga izvajamo v praksi delovanje Europola Eurojusta in Frontexa. Želimo dobiti študijo o izvajanju nalog evropskih agencij, zato da bi videli in dobili oceno o izvajanju svojega dela teh agencij v praksi zelo cenim vsebino tega poročila in metodologijo, vendar pa ne vidimo institucionalne strukture, ki bi povezovala nacionalne parlamente. Imamo tudi študijo, ki vsebuje kritiko do agencij, ki delujejo po, na lasno pobudo ali v sodelovanju z centralnimi organi. Mislim, da gre tukaj za realni problem in tudi to je treba poštevati. Še posebej zaradi tega, ker imajo agencije vedno več pristojnosti. Ta pogodba pa prepoveduje sodelovanje nacionalnih parlamentov, ko gre za nadzor nad Europolom in Eurojustom, vendar pa mislim, da bi ta nadzor lahko uh, izvajali pri drugih agencijah, ki izvajajo podobne operacije kot je Frontex. Dobili bomo mrežo organov, kjer obstajajo predstavniki držav članic, vendar pa nimamo možnosti parlamentarnega nadzora. Potem pa imamo primerjalno študijo nacionalnih parlamentov, ko gre za zaupne informacije. Ta študija je zelo pomembna in tudi koristna, kot sem že skušala razložiti v delovnih dokumentov. Kaj ti, ko govorimo o notranji in zunanji varnosti, je nujno potrebno, da ohranimo nekatere informacije kot zaupne in tajne, vendar pa to ne pomeni, da lahko prepovemo dostop našim državljanom do teh informacij. Nimamo tudi dovolj skupnih pravil glede označevanja teh dokumentov. Zgleda, da vsak evropski uradnik ima pristojnosti, da se odloči, če ima nek eh, dokument tajni zaupni značajno znako in da se dostop omeji. Takšna klasifikacija Evropske unije je zelo zmedena, zato upam, da bo uredba, o kateri piše poročilo poslanec Cashman vseboval določbe oziroma določena vprašanja, ki so v skladu z razsodbami Evropskega sodišča in našimi pogodbami. Upam, da bomo kmalo dobili tudi sporočilo komisije in sveta. Za konec predlagam, da do konca leta pripravimo srečanje o notranji varnosti. Zato lahko izkoristimo ta čas, da razpravljamo in pripravimo nacionalna poročila, s katerimi bomo imeli boljši pogled v situacijo. In glede tega sem seveda predsedstvo na bolje. Najlepša hvala, gospa Marcelino. sedaj pa imamo zadnji govor v tem uvodnem sklopu. Besedo ima profesor Giuseppe Cataldi, ki bo pokazal strokovni vidik ravnovesja med soboščinami in varnostjo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pripravil sem kratek govor v angliščini. Najprej pa bi se rad eh, zahvalil vsem, ki so organizirali to srečanje, da se lahko tukaj srečamo in se pogovorimo o teh vprašanjih. Veliko čast mi je, da sem lahko tukaj v lastnem imenu in kot predstavnik univerze v Neaplju. Tako lahko podam akademski vidik o tej listini. Ko je torej po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe in listi na temeljih soboščinah, menimo, da ravnovesje še ni vzpostavljeno. Preveč eh, se osredotočamo na medvladno sodelovanje na področju varnosti v Evropski uniji. Zato bi rad identificiral pravno, pravno orodje, ki je manevrski prostor. Evropskega sodišča za človekove pravice. Ta potencial še ni izkoriščen, ko gre za izziv na operacijski ravni vzpostavljanja ravnovesja med varnostjo in spoštovanjem človekovih pravic. Ta manevrski prostor lahko prenesemo iz pravnega prostora v operacijski prostor imamo torej sodišče in uh, organe, ki jih izvolijo ljudje in ti organi imajo seveda različne pristojnosti. Vsi pa imajo pristojnost in dožnost, da nadzorujejo tiste inštitucije in organe, ki so pristojni za notranje zadeve. nove pristojnosti in obstoječe pristojnosti pa morajo biti v skladu z izvajanjem pravosodnega in parlamentarnega nadzora, tako kot to predvideva Lizbonska pogodba. Tega pa še nismo popolnoma dosegli na strateški ravni, pravosodni ravni, spremljanje zakonodaje in pa na operativni ravni. Seveda obstajajo komplikacije, obstajajo težave. Naj omenim samo nekaj teh imamo vprašanje državljanov tretjih držav. Naš prostor svobode, varnosti in pravice ne more biti ohranjen s tem, da žrtvujemo človekove pravice državljanov tretjih eh, držav. V Tamperu smo začeli s tem eh, zelo pomembnim področjem. Človekove pravice so zelo pomembne za naše državljane, so pa tudi vprašanje človeštva in civilizacije, kar velja tudi za ne državljane. Ni nobenega smisla, da gradimo evropsko trdnjavo. Potem imamo tretjo komplikacijo, ki je sodelovanje s tretjimi državami. S tem, da ščitimo, spoštujemo človekove pravice in istočasno želimo ohraniti notranjo varnost, je seveda zapletena zadeva, ko sodelujemo s tretjimi državami, z njihovimi organi. Odnose imamo tudi s pravosodnimi organi, ki nimajo vedno enakih prioritet kot Evropski, Evropski uniji. To seveda ni eh, nobeno, noben izgovor ko podpisujemo sporazume z področja pravosodja z našimi partnerji in z mednarodnimi organizacijami. Mi moramo zagovarjati naše minimalne standarde. Naj vas spomnim na sodbo Jusuf Engadi iz Luksemburga, kar je dokazalo, da je standard zaščite človekovih pravic ki ga upoštevajo v Združenih narodih, ko gre za osebo, ki je osumljena terorizma, nima zaščite znotraj evropskega pravnega reda. Gospe in gospodje, naj vam omenim doktrino manevrskega prosora in potem pred, pred, predstavim nekaj predlogov, kako naj bi to izvajali. Manevrski prostor pomeni diskrecijski prostor, ki ga sodišče v Štrasburgu podaja nacionalnim organom za izvajanje svojih obveznosti. Ključne besede dobro poznate, gre za subsidijarnost in revizijo, če opišemo delovanje tega sistema. V skladu s sodno prakso sodišča v Štrasburgu državni organi imajo boljše, večje pristojnosti kot sodnik na tem sodišču, vendar pa mora ta osebovati določene karakteristike, da je lahko spet v skladu s konvencijo. Da se vrnemo na naše vprašanje. Odnosi med zakonodajnimi inštitucijami, nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom in Evropskimi državnimi organi za notranje zadeve morajo preveriti svoje inštrumente znotraj sodišča za človekove pravice nacionalni in nadnacionalni eh, ravni znotraj sistema Evropske konvencije za človekove prvice. Torej bo vloga doktrine obrnjena. nacionalni organi morajo seveda oceniti grožnje na ozemlju Evropske unije, vendar pa morajo imeti vsaj minimalni manevrski prostor na nacionalni in nadnacionalni ravni, zato da lahko spostavimo določene parametre, da vidimo, če ti ukrepi presegajo zakonitost. Parametri so zelo dobro znani. Pravni nadzor, pravna gotovost, proporcionalno sorazmernost, uporaba doktrine manevrskega prostora je lahko zelo dobro orodje v akcijskem načrtu. Um, za človekove pravice v skladu z drugim odstavkom 7. člena štokomskega programa. To je zelo pomembno tudi zaradi tega, ker imamo še vedno nekaj problemov, ki jih opažamo v naših nacionalnih državah, ko gre za delovanje agencij. Naj eh, omenim eh, razsodbo ustavnega sodišča v Nemčiji iz junija 2009, ki je razsodilo, da je Lizbonska pogodba v skladu z Nemci, nemško ustavo in da nemška sodišča nimajo toliko manevrskega prostora, da bi lahko to vplivalo in škodilo s njihovim državljanom. In to pomeni, da naš evropski pravni in parlamentarni nadzor še ni popoln. Imamo torej vprašanje odgovornosti, eh, gradne javnega prostora za varnost in to je šele v začetkih. To ne gre samo za željo, ampak gre za pravno obveznost Evropske unije v skladu z drugim in desetim členom Libizbonske pogodbe. S tem zaključujem moj prispevek. Pozamem torej, rešiti moramo vprašanje odgovornosti in pristojnosti. To Eh, orodje manevrskega prostora pa je treba izvajati tako, kot ga razvijajo na sodišču za človekove pravice. Najlepša hvala, gospod Kataldi, profesor Kataldi. Imamo še 45 in 40 minut dovolj časa za razpravo. Zato predlagam, da damo besedo dvema poslancema nacionalnih parlamentov in enemu poslancu iz Evropskega parlamenta. Prvi je Lord David Henney iz Visokega doma eh, Britanskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. Rad bi pohvalil poročilo, priporočil poročilo, ki smo ga v mojem odboru napisali o notranji varnosti. Glavno vprašanje je bilo, da je notranja varnost nacionalna odgovornost, vendar pa se ne prišne niti ne konča na nacionalnih mejah. To pomeni, da potrebujemo kolektivno ukrepanje kot tudi nacionalno ukrepanje. Druga bistvena točka pa je bila, da menimo, da ima komisija pet prednostnih nalog, boj proti terorizmu, kibernetski napadi, reši, odzivanje na katastrofe, nadzor nad mejami in da so te prednostne naloge pravilno postavljene in da je prav, da se osredotoči na te. Bistveni zaključki pa so bili, da Notranja varnost mora biti povezana z zunanjo varnostjo, zato mora komisija storiti še več, kot je storila v preteklosti, zato da lahko poveže ti dve nevarnosti in da jih bolje koordinira. Kot drugo, podpiramo tudi potrebo po zakonodaji o podatkih potnikov. To bi bilo bolj učinkovito, če bi to veljalo tudi za lete znotraj Evropske unije, kot za tiste, ki prihajajo od zunaj. Malce smo bili začudeni zaradi tega, ker komisija ni omenila odziva na katastrofe in vloge vojske v teh primerih. Navajamo primer cunamija na japonskem, kako lahko vojs, vojska odigra ključno vlogo v začetnih fazah po naravnih katastrofah. Zato mislimo, da mora Evropska unija premisliti o tem, kako koordinirati takšne dejavnosti. Splošni zaključek pa je bil, da menimo, da imamo preveč organov v svetu, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Zato moramo opraviti racionalizacijo v naslednjih letih v vsem spoštovanju do ministra Rapackija pa mislimo, da bi bilo prav, da v koziju predsebuje nekdo, ki bi bil imenovan strani odbora v dveh letih, da se ne bi predsedstvo menjalo tako, kot eh, je to v Frontexu, zato da bi imeli večjo kontinuiteto. Najbolj pa se smo se osredotočili na kibernetsko področje, ki je novo področje za Evropsko unijo. To področje predstavlja vedno večjo nevarnost za našo varnost in pa blaginjo. Imamo kar nekaj primerov za napadov nad inštitu, na inštitucije, tako na služba za zunanje delovanje in. Eh, napade smo videli tudi v primeru scheme za prodanje z emisijami. Napadi niso bili najbolj uspešni, pa vseeno mislimo, da bi države članice morale ukrepiti vlogo inštitucij, na katere države članice imajo kar veliko znanja glede tega. Pomagati bi morali inštitucijam, da se bolje zaščitijo, da se takšni pojavi ne bodo posplošili. V komisiji moramo imeti centr za kibernetski kriminal, zato upamo, da bo ta naloga pristala v rokah Europola, za kar mislimo, da je prava in primerna inštitucija. Ne strinjam se z našo vlado, ko meni, da lahko ta centr ustvarimo znotraj že obstoječih sredstev. Mislim, da to ni najbolj vredostojno. Takšno je naše poročilo, ki ga priporočam. Povzetek smo dali v gradivo pred eh, to sejo. Zaključil bi samo, da, da smo resnično zadovoljni s predstavitvijo nalog komisarke. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Konstantinos Savaras iz Krškega parlamenta. Evo, hvala, Hvala lepa. Res je, veliko čast nam je, da lahko sodelujemo tukaj na tem srečanju kot predstavniki nacionalnih parlamentov. Gre za pomemben dan. Da Je demokratični nadzor smiselen? Moramo najprej vedeti, kaj se je zgodilo z um, komunikacijami in izjavami, ki smo jih podali pred letom dni. Je to kaj prineslo? So te prispevke upoštevali? torej ta demokratični nadzor, ki smo ga takrat izvedli. To kot prvo. Drugo. Prisluhnil sem prejšnjim govornikom, govorili so v imenu evropskih organov. To je bilo sicer zelo dobro in mislim, da je naša dožnost v teh kriznih časih, ki jih doživljajo še posebej južne države Evropske unije, razumeti, da sta politika in demokracija dosti bolj pomembni kot mnenja tehnokratov, ki ne vedo, da je strategija za notranjo varnost in oblikovanje politik, ki so povezane s prostorom za svobodo, varnost in pravice, smiselne samo, če gre za demokratične države. Ko te strategije delujejo in te politike delujejo v demokratičnih državah. In ko gre za politične izjave. Zgleda namreč, da se je situacija obrnila. Vsi smo pričakovali, da da naši trgi še niso izrekli zadnje besede. Demokracije in politiki delujejo v skladu s tem, kar se dogaja na trgih. Zato ne smemo pozabiti, da je vse to povezano s strategijo, ki jo potrebujemo, zato da lahko resnično zajančimo našo notranjo varnost. Mrs. Judith Sargentini. Hvala, sedaj pa gospod Sargentini. Hvala lepa, gospod predsednik. Poslušala sem kolegice in kolege ter goste in ni mi popolnoma jasno, kaj naj bi bil pravi cilj notranje varnostne strategije, če se navežem na komentarje gospoda Kataldija, ko je govoril o državljanih tretjih držav in o tem, da oni ne bi smeli postati žrtve naših politik. Tukaj govorimo kot poslanci v Evropi in v državah članicah. Želimo sodelovati, zato da bi oblikovali notranjo varnostno strategijo želimo mm, oblikovati ustrezne določbe. Imam eh, analizo Europola v zvezi z različnimi problemi, ki obstajajo. Seveda pa imamo na voljo tudi dokumente sveta. Migracije in nezakonite migracije naj bi predstavljali problem. To je res, ampak zanima me, ali je to problem z varnostnega vidika. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament se ne strinjajo o tem, kar je zapisano v analizi Europola in ko si spremlja svoje odločitve. Vprašanje je torej, kaj se dejansko dogaja in kako lahko poskrbimo, da rezultat odločitev ne bo neuporaben. Problem je tudi ponarejanje. O tem govorim v okviru akte. Seveda govorim o ponarejanju izdelkov in blaga, naprimer ponarejanje zdravil. To je seveda lahko predmet eh, kazenskega pregona, In v Evropi morda ni aktivnega patenta za določena zdravila, ki so izdelana v tretjih državah. Seveda pa je tukaj tudi vprašanje migrantskih delovnih sil. Zanima me, kako lahko ločimo med tem, kar je varno in kar ni. Če se strinjate, bi prisluhnili še drugemu krogu vprašanj nacionalnih poslancev in evropskih poslancev, na to pa bodo odgovorili naši govorniki, zato da zagotovijo oceno komentarjev, ki smo jih slišali. Besedo ima gospod Andrej Hunko iz Nemškega Bundestaga. Najlepša hvala. Vprašanje je kako lahko strategija za notranjo eh, varnost eh, razvijamo s tem, da spoštujemo človekove pravice. Imamo vprašanje za komisarko Malstromovo. Novembra bo verjetno podpisan sporazum za PNR, torej podatki o letalskih potnikih. kako so tam upoštevane želje civilne družbe in kako bomo ravnali v prihodnosti, da 394 ameriških uradnikov lahko izda prepovedi za okrcanje in da 4000 potnikov ni moglo potovati. Kako boste to preprečili v prihodnosti? In drugo vprašanje. V načrtih za zadnje četrte, četrtletje komisije imamo sodelovanje, akcijsko načrt za sodelovanje z Turčijo na področju varnosti. Zanima me, kaj s tem mislite. Tukaj se namreč pojavlja vprašanje spoštovanja človekovih pravic. In še zadnje vprašanje. Profesor Kataldi je omenil resnični problem in to je demokratični nadzor in odgovornost. Tukaj gre za evropske agencije, Frontex, Europol in tako dalje. Mislim, da je Evropski parlament zapisal študijo, o problemu demokratičnega nadzora. Zanima me, kako. Bomo resnično lahko dosegli izvajanje demokratičnega nadzora v teh eh, agencijah v prihodnosti. Hvala. Gospod František Bulan iz Češke, izvolite. Děkuji, pane predsedo. Ja, imam takšno malo poznámku k tomu, co... Hvala predsednik, samo eno kratko pripombo bi imel na to, kar je dejala gospa Borselino. Omenila je težave z razvrščanjem informacij po stopnjah zaupnosti. To je tema, o kateri govorimo pogosto. In eh, ta problem je pogosto potem tudi ovira pri sporazumevanju in komuniciranje med eh, posameznimi policijami iz eh, posameznih držav članic. Tako da mislim, da bi bilo smiselno vzpostaviti nekakšna pravila, ki bi lahko bila zastavljena podobno kot eh, pravila v okviru NATO. Skratka, tisti, ki je ustvaril nek podatek, odloča tudi o stopnji zaupnosti, kajti on je tisti, ki najbolje ve, kakšna stopnja zaupnosti je najbolj primerna, ostali pa potem preprosto morajo to stopnjo zaupnosti tudi spoštovati. In uh, tudi obratno, pri uh, odstranjevanju oznake zaupno z informacij je tudi odgovoren tisti, ki je to informacijo ustvaril. Kar zadeva parlamentarni nadzor. Ja, parlament mora imeti možnost dostopa do teh informacij in tu je pač na državah članicah, da vzpostavijo ta sistem in da potem preko poslancov dostopajo do teh podatkov. Alfano del Parlamento Europeo. A Consu Pace Sogno Alfano, Europeo Parlamento. Grazie Presidente, io do il benvenuto a tutti i colleghi. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdraviti želim vse kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov. Sem poročevalka v Evropskem parlamentu o organiziranem kriminalu. Sama pa tudi celotni odbor Libe podpiramo to poročilo. Vse politične skupine so vključene v njegovo pripravo. To dokazuje tudi soglasje, s katerim je bilo poročilo sprejeto 29. septembra v našem odboru. To poročilo vključuje priporočila za vse nacionalne organe, ki so vključeni v to, vključuje tudi dolg podroben seznam zahtev, kaj te Evropski parlament ne želi biti pasiven pri tem, želi opravljati svojo nalogo v okviru pogodbe pri boju proti organiziranemu kriminalu. En del tega je izraz odbora Libe, potem, da bi morali imeti začasni odbor za boj proti organiziranemu kriminalu in mafiji naloga tega začasnega odbora bi bila, da bi našli potrebne ukrepe in trden, usklajen pristop na ravni EU. Če želimo pripraviti takšen odbor, vemo, da nas čaka še dolga pot, ampak zaupam v pripravljenost vseh političnih skupin, da potrebujemo odločno politiko za boj proti organiziranemu kriminalu. Predstavila vam bom nekaj zahtev iz našega poročila. Želimo si učinkovite standarde za zaseg nezakonito pridobljene lastnine in finančnih sredstev. Zakone, ki veljajo za mafijo, bi veljali za vseh 27 držav. Več bi vključevali tudi Europol, Eurojust in druge organizacije, pravosodno sodelovanje in seveda popolno priznavanje pravosodnih in sodnih odločitev poskusiti moramo tudi poskrbeti, da javna sredstva ne pristanejo v rokah mafije. Tudi pravila proti pravnju denarja in pravila proti temu, da ljudje, ki so obsojeni organiziranega kriminala, lahko kandidirajo na evropskih volitvah. In še zadnja ocena organiziranega kriminala Evropola kaže, da je leto 2001 zelo zaskrbljujoče. Zakaj? Kaj ti vidimo, kakšna je prisotnost in dejavnost organiziranega kriminala? Poročilo vključuje pet epicentrov - Južna Italija, Balkan, Vzhodna Evropa in Baltik, Belgija in Nizozemska, pa Iberski polotok. Sveda se strinjamo s tem, kar vključuje dokument, ampak mislim, da moramo obenem vedeti tudi, da se je organizirani kriminal sedaj zaredil v vseh 27 državah, članicah, ukvarjajo se z javno upravo, tudi z gospodarstvom in financami podrobna analiza pa ni spodbudila tega, da bi pripravili politično linijo, s katero bi lahko rešili to situacijo. Kosi in njegovi projekti predstavljajo korak naprej, ampak gre za plahe korake naprej, še posebej strani sveta tudi vključevanje Evropskega parlamenta ter nacionalnih parlamentov je bilo precej omejeno. Pozdravljam delo Evropske komisije, še posebej komisarke Malmstromove. Svet, Europol in Eurojust delajo vse za to, da bi ukrepili delo nacionalnih oblasti. Vendar, prosil bi, parlam, prosila bi parlament, kako lahko prosimo za sodelovanje Eurojusta in Europola, če državljani ne dajo celotnega mandata nam, kje se konča delo tehnikov in začne delo politikov. Če sklenem deseti člen PDEU, pravi, da imamo reprezentativno demokracijo. Dvanajsti člen pa določa aktivno, aktivni prispevek nacionalnih parlamentov. Mislim, da lahko. Mm, Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti prevzame politično vodilno vlogo ne zato, da bi imeli kakršno koli prednostno nalogo ali um, pristojnost na tem področju, ampak mislim, da lahko pomagamo pri boju proti organiziranemu kriminalu. Poročilo mene, Sofi Infeld in gospe Porcelino, ne smejo ostati samo prazne besede, sedaj se moramo premakniti od besed k dejanjem. Mislim, da lahko se vda vsi govorimo o svojih volilnih okrožjih o tem, da morajo nacionalni parlamenti in Evropski parlament skupaj sprejeti zelo drastične odločitve. Hvala. Komisarki Malmstromovi se mudi, ampak vseeno je dovolila, da gospod Hannes Facekas iz Avstrije poda svoj komentar, potem pa bo besedo dobila komisarka Malmstromova. Prosim vas, da ste kratki, zato da komisarka Malmstrova ne bo zamudila, kaj ti o pol petih nas mora zapustiti. Gospod Fasekas, izvolite. Dankeschön. Hvala lepa. V predstavitvah smo slišali veliko o spoštovanju človekovih pravic in varovanju podatkov na državnih eh, ravneh smo sprejeli veliko ukrepov za boj proti terorizmu, organiziramo kriminalov, gre za podatke o telefonskih klicih, o letalskih potnikih in tako dalje. Zanima me, kako zgleda evropska strategija za naslednja leta, ko gre za varovanje podatkov in zasebnosti znotraj boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, da še naprej zaščitimo čim večjo zasebnost. Hvala lepa, da ste bili tako kratki, komisarka Malmstrova. Hvala lepa. Na začetku želim povedati gospodu Borsedinu, da bomo seveda v prihodnosti morali poskusiti uskladiti razprave in poročila ko smo mi načrtovali svojo časovnico tega datuma, še ni bilo. Zato je bilo potem prepozno, ampak mislim, da naslednje leto lahko zadeve bolje organiziramo, da bomo bolje razpravljali o strategiji za notranjo varnost. Gospod iz Lordske zbornice, hvala lepa za vaš komentar, prebral sem ga, zelo dobro je. Dansko vključuje zelo veliko zanimivih vidikov. Prav imate, več moramo storiti za to, da združimo notranjo varnost z zunanjo varnostjo in to je prav gotovo med seboj povezano. Predne pripravim dokončno poročilo, bom sedla skupaj s kolegico Eštenovo za to, da morda poglobimo sodelovanje z Evropsko službo za zunanje delovanje, za to, da lahko bolj usklajeno vstopimo v boje proti organiziranemu kriminalu kar zadeva klauzulo solidarnosti v pogodbi, to zagotavlja tudi vojaška sredstva oziroma da so vojaška sredstva na voljo, ko se pojavi kriza. Zato moramo tudi to preučiti, namreč kako lahko razvijemo upravljanje kriz. Tukaj še nismo dovolj daleč. To je prav gotovo nekaj, kar lahko še preučimo. Vam in gospodu iz nemškega parlamenta lahko povem, da imamo sedaj PNR, o katerem razpravljata oba zakonodajna organa in komisija je podala svoj predlog, vsekakor vključuje možnosti za zaščito državljanov in informacije. O tem sedaj govorimo z zakonodajalci in videli bomo, kakšen bo rezultat. Seveda pa vam lahko povem, da strukturiranega sodelovanja s Turčjo na to temo nimamo. Imamo sodelovanje na turško-grški meji v zvezi s težavami, ki pri tem se pojavljajo. Europol prav tako sodeluje s Turčjo, ampak strukturiranega sodelovanja na področju notranje varnosti tukaj nimamo. Gospa Alfano, denar, da prav imate Komisija bo kasneje letos pripravila predlog za to, da bi še povečali izvajanje in okrepili možnost za to, da zasežemo finančna sredstva kriminalcev. Določene države članice so že dosegle veliko na tej temi, druge pa mora storiti še več. In gospod iz avstrijskega parlamenta, dejansko je to zelo pomembno vprašanje. To preučujemo vsakič, ko slišimo predlog. Vedno razmišljamo o sorazmernosti in um, subsidijarnosti, seveda se danes omejuje tudi Lizbonska pogodba. Moja kolegica podpredsednica Redingova dela tudi na dosjeju ali predlogu celovitega, celovite zaščite podatkov za to, da bi zajeli vse registre. Povem vam lahko torej, da delamo na tem, ampak. Trenutno pa je treba upoštevati tudi še določena merila ampak vedeti morate, da so to tudi kontroverzna in težka vprašanja. Gospod predsednik, hvala lepa, da ste mi dali možnost, da sem eh, spregovorila z vami. Veselim pa se že nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, seveda pa tudi z nacionalnimi poslanci o teh zelo pomembnih temah, ki zadevajo varnost naših državljanov. Hvala lepa, kot običajno, gospa Malmstrom da ste se oglasili pri nas. Razumemo tudi, da morate sedaj uh, eh, nas zapustiti, da ujamete svoje letalo. Hvala lepa, da ste odgovorili na vprašanja. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rapackemu, če želi odgovoriti na vprašanja, ki smo jih slišali. Hvala, predsednik. Navezal bi se na delo odbora Kozi, na ta operativni odbor. To, to je nov organ, ki, se je še nekako iskal na začetku, iskal svoje mesto in to na način, da ne bi podvajali obstoječih struktur. In eh, ogromno dela je bilo vloženega ravno v to smer, da bi se osredotočili zgolj na strateška področja vezana na boj proti eh, najbodresnim oblikam organiziranega kriminala, terorizma, eh, potem tudi vprašanje razvoja solidarnosti, varovanje zunanjih meja, tu je še vprašanje interakcije med vprašanjem zunanje in notranje varnosti. Vse te prioritete, ki so mm, opredeljene v strategiji notranje varnosti, eh, so prioritete, ki jih obravnava tudi odbor Kozi. Odbor Kozi je sprejel tudi zelo natančno metodologijo dela pri glavnih identificiranih oblikah organiziranega kriminala. Poročilo OKTA poročilo o stanju ogroženosti organiziranega kriminala, je nekaj na podlagi česar pripravljamo strateške cilje, ki jih eh, želimo doseči v določenem planskem ciklu. In tu pripravljamo zelo konkretne operativne načrte, ki jih bomo dosledno potem izvajali tudi v okviru agencij Unije in pa tudi na ravni nacionalnih organov. Na ta način se torej lotevamo boja proti najhujšim oblikam organiziranega kriminala. Dejstvo je, da vseh področji ne moramo zajeti, želimo pa, da bi postopali na tistih strateško opredeljenih področjih eh, in v okviru tega sprejetega operativnega cikla projekt Harmony postopamo tako, da bomo kasneje lahko tudi konkretno lahko preverili, kakšne konkretne cilje smo dosegli pri boju proti tem eh, oblikam eh, kriminala. Po eni strani torej organiziran kriminal, po drugi strani pa obravnavamo tudi vse tiste zadeve, ki so zajete v strategiji notranje varnosti. Na področju naprimer približevanja mm, znanja in notranje politike eh, z vidika varnosti. Tu v bližnji prihodnosti pripravljamo načrt, o katerem bomo tudi govorili v okviru IPSC in COZI. In na te podlagi bomo potem skupaj s komisijo pripravili ustrezno usmeritev našega nadaljnega dela in pa tudi konkretne ukrepe. To so torej že kar konkretne aktivnosti, ki iz strateškega eh, vidika vsekakor zadevajo zagotavljanje notranje varnosti. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Rapacki. Gospa Borselino, izvolite. Hvala. Mislim, da lahko slišano povzamemo v nekaj besedah, čeprav so koncepti precej kompleksni. koncepta varnosti ne smemo ločiti od spoštovanja človekovih pravic. V vsakem govoru to slišimo, to se pojavlja povsod um, v našem delu, vse moramo obravnavati skupaj. Gre za zelo kompleksno nalogo, ampak ta naloga je ključnega pomena. Prav tako se vedno znova pojavlja potreba po sodelovanju ne samo po sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, ampak tudi kolikor je le mogoče med agencijami, komisijo in tudi svetom. To je zelo pomembno in kompleksno področje, zato moramo sodelovanje vedno zagotoviti, sodelovanje, ki je namenjeno temu, da zagotovimo varnost evropskih državljanov, ne da bi pri tem posegali v varnost in pravice tretjih držav. Če vse to združimo in oblikujemo sistem z določenimi pravili, potem bomo opravili pomembno nalogo. Ampak, kakor so povedali že drugi in ponavljam tudi sama, nikoli ne smemo pozabiti na temeljno vrednoto, ki podpira celotno Evropsko unijo, to je vrednota solidarnosti. Nobena država ne bo varna, če ne bomo imeli solidarnosti. Prav gotovo se bom držala tega načela v poročilu, ki ga pišem. Hvala lepa, profesor Kataldi. Hvala lepa, zelo na kratko, gospod predsednik. Strinjam se s prejšnjo govornico. agencije so pomembne in potrebne tako z tehničnega kot operativnega vidika. Frontex poznam, kajti s Frontexom uh, sodelujem. Ampak seveda je treba vse preveriti, ali je v ravnovesju uh, med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic posameznika. od 11. septembra nacionalne agencije opravljajo dobro delo, sprejele so različne pobude, te pobude smo potem preverili in mm, Evropski parlamenti so podali tudi svoje sodbe v zvezi s tem, tudi sodišča, to se je zgodilo v Združenem kraljestvu, v Franciji in tudi v Italiji. Tako bi demokracija tudi morala delovati. Evropska unija ima seveda velike odgovornost, veliko odgovornost. Imamo visok standard minimalnih pravic, ki jih ne smemo zanemariti in niti jih nihče ne namerava zanemarjati. Ampak eh, tudi za mednarodno skupnost je to zelo pomembno in tudi za koncept delokacije odgovornosti, kajti če se spopadamo s eh, pirati v Somaliji in Keniji, potem moramo biti na tem področju uspešni ali ko gre za med seboj povezane odgovornosti, ko se ne ve, kdo je dejansko odgovoren, sem odvetnik in včasih se soočam s tem vprašanjem. Kaj zadeva? Lizbonsko pogodbo in pristojnost, v katero spadajo agencije, tega še vedno ne vemo, kaj ti več let, vse tri leta nas še ločijo do odločitve. Komisija še ni podala predloga, kako bi to težavo dejansko premustili. Morda sploh ne bomo vedeli, kdo je odgovoren ali kako bi lahko agencijo postavili pred sodišče, imamo 63. člen in druge člene, eh, trenutno pa morda še ni bila mm, oblikovana prava povezava med temi vidiki. Nekdo je omenjal tudi priseljevanje. Ne govorite tukaj o problemu, ampak o dejstvu človeštva. Migracije so vedno z nami, vprašanje pa je, kako bomo z migracijami upravljali. Migracije niso problem, ampak so dejstvo, to je treba vedeti. Del tradicionalne demokracije v državah članicah je, da alternative za to ni. Ni mogoče imeti popusta pri pravicah, ker je pač gospodarsko zrače takšno, kot je mislim, da lahko moč sistema najbolje pokažemo v težkih časih. Hvala. Brez odlašanja se zahvaljujemo govornikom v prvem krogu in nadaljevali bomo z drugim krogom. to bo seja ena in sicer ocena in preprečevanje organiziranega kriminala in terorizma ter boj proti njima vloga Evropola in njihovo sodelovanje z državami upravami. Prvi eh, govornik bo gospod Rob Wainwright, direktor Europola. Na to pa bodo sledili še drugi govorniki, ki jih bomo še predstavili. Vsekakor pa se brez odlašanja zahvaljujemo govornikom in pozdravljamo tukaj gospoda Wainwrighta. Just, just a second. Yes. We're welcoming our panelists. Pozdravljeni govorniki, gospod Agustin Díaz de Mera, ki bo govornik takoj za gospodom Wainwrightom. Gospod Díaz de Mera se je opravičil, iz zdravstvenih razlogov ne more biti prisoten. nadomešča ga gospa Beseriel. Spregovorila bo v imenu odbora Libe, torej odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Govorila bo o Europolu. Na to pa bo spregovoril tudi gospod Jürg Monar, študijski direktor na Evropski akademiji, glavni predavatelj za sodobne evropske študije na univerzo v Sussexu v Brightonu. Najprej pa bomo slišali direktorja Eurobola, gospoda Wainwrighta. Gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, hvala lepa za to, da ste me povabili na to sejo. Tukaj govorimo o demokratični odgovornosti. Seje kot je tale so zelo pomembne v procesu. Zato bom sedaj na kratko opisal odnose, s katerimi se trenutno soočamo med eh, Evropskim parlamentom, nacionalnim parlamentom in Europolom. Pokažem vam lahko tudi, kako bi lahko v praksi izvajali demokratično odgovornost Europola. Nekaj uvodnih besed. Verjetno veste, da je Europol mm, Evropska agencija, koordiniramo očinkovite odzive na resni kriminal in organiziran kriminal, spodbujamo izmenjavo informacij med policijskimi silami, carino in drugimi organi pregona. Imamo nov sedež, odprla ga je nizozemska kraljica, tam je več kot 700 strokovnjakov, analistov in uh, policistov iz vseh večjih centrov v državah članicah, imamo tudi 130 uradnikov za povezave, ki delujejo v imenu Europola, seveda predstavljajo edinstveno zmogljivost na tem področju v Evropi. Delujemo vsak dan in usklajujemo približno 14 tisoč čezmejnih preiskav vsako leto proti en, nekaterim najnevarnejšim mrežam teroristov in organiziranega kriminala. Seveda sodelujemo tudi s Frontexom in Eurojustom. Imamo partnerje tudi povsod po svetu, Interpol naprimer, in sodelujemo tudi z tretjimi državami, kot so ZDA, nekatere pa so tudi v neposrednji bližini Evropske unije. Nimamo možnosti prisilnih ukrepov, ampak mislim, da smo pripomogli k temu, da smo razbili teroristične celice, pomagali smo pri aretaciji številnih nevarnih ljudi, pa tudi pri mm, razbitju krogo tihotapcev z ljudmi. Glede na to, kar se je zgodilo na norveškem julija, je Europol takoj sprožil prvo mrežo za odziv. Tako smo združili strokovnjake za boj proti terorizmu iz ustreznih držav članic, zato da smo se gotovili ciljno smerjeno podporo tem tragičnim dogodkom na norveškem. Prav tako smo ocenili grožnjo nasilnega skrajništva, tako smo lahko prispevali k tej pomembni preiskavi. In še en nedavni primer našega dela je bil lani. Izvali smo preiskavo največjega, največje mreže za spolno izkoriščanje otrok, naši strokovnjaki in povezave z ustreznimi organi pregona so pomagali odkriti 700 kriminalcev, ki so se ukvarjali z izkoriščanjem otrok. 230 otrok pa smo rešili iz eh, krempljev teh kriminalcev kar zadeva strategijo za notranjo varnost. Naša vloga je jasna, zahvaljujoč te strategiji so sedaj prednostne naloge EU določene na osnovi jasnih tvegan, ki jih proizvaja oziroma pripravi Europol, sveda na podlagi informacij, ki jih dobimo iz držav članic. Na podlagi tega ste že slišali, da se pripravljajo strategije za to, da se borimo proti tem grožnjam v Evropski uniji. Od 90-ih let se je Europol razvil iz medvladne organizacije v dejansko agencijo na ravni EU. Odgovornost je sporna že od samega začetka, seveda, ampak vsekakor nas nekateri vidijo sedaj kot Evropsko agencijo. Lizbonska pogodba je poskrbela, da so Evropski parlament in nacionalni parlament je v srcu našega odločanja in to je združeno tudi z novim pravnim okvirom Europola, ki je bil sprejet prav takrat. Tako je neposredni nadzor nad Europolom še večji. Odgovorni smo tudi upravnemu odboru, ki, ki ga sestavljajo predstavniki držav članik, članic, ampak tukaj sedaj sodelujete tudi Evropski parlament in svet, ki prvič delujeta tudi kot naš proračunski nadzorni organ. Nacionalni parlamenti so sprejeli tudi številne dokumente, tudi osnutke zakonodajnih aktov in letna poročila računskega sodišča. Redno obiskujem Evropski parlament, ampak obiskal sem tudi že številne nacionalne parlamente iz Združene kraljestva, Nemčije, Italije in Španije. Mislim, da se trenutno najbolj zanimajo za naše delo kakor sem že povedal, spremenil se je naš pravni okvir, to je bilo leta 2010, so upada z Lizbonsko pogodbo, ampak vse skupaj um, koristi našemu demokratičnemu pregledu. Vloga parlamenta ni omejena samo na proračunska vprašanja, ampak vključuje celoten pregled delovanja Europola. Če gremo še naprej, komisija je predlagala novo pravno podlago za Evropol in sicer na osnovi 88. člena Lizbonske pogodbe. To je izjemna priložnost za to, da še bolj izboljšamo demokratično odgovornost Evropola, ampak da poskrbimo tudi, da bo Evropol bolj učinkovita agencija. Neodvisna ocena trenutnega pravnega okvira poteka pod nadzorom komisije in upravnega odbora. Na podlagi tega bomo lahko pripravili tudi predloge za pripravo nove uredbe. Ta nova uredba bo dejansko predstavljala mm, zadnjo reorganizacijo pravne osnove za nekaj let. Poskrbeti moramo, da bo to, kar bomo dobili, dejansko ustrezalo Evropski policijski agenciji v prihodnosti. Več možnosti izboljšav za delovne pogoje je lahko predvideti. Naprimer, zagotovili bi lahko večjo finančno podporo za operativne dejavnosti, to je nekaj, kar bi lahko zagotovili tako, da bolj, bolje izkoriščamo mehanizem za financiranje na ravni EU. Prav tako bi lahko začeli delati na regionalni osnovi, da pomagamo državam članicam pri boju proti večjim epicentrom organiziranega kriminala v Evropi. Mislim, da lahko nadaljujemo tudi s pozitivnimi lekcijami eh, te centralne pisarne za boj proti organiziranemu kriminalu. Tam smo imeli zaenkrat zelo veliko uspeha. Mislim, da lahko ta model ponovimo na več pomembnih čezmejnih področjih. Poleg teh bolj operativnih idej bi lahko razmislili tudi o tem, kako bi okrepili sodelovanje med Europolom ter nacionalnimi in Evropskim parlamentom. Ljudje včasih govorijo o tem, da moramo uravnotežiti učinkovitost in odgovornost. Mislim, da eno ne gre na ceno drugega. Odgovornost je zelo pomembno sredstvo za doseganje učinkovitosti. V članku v Journal of European Public Policy je bilo zapisano, da avtonomija Evropola sicer ostaja omejena, ampak odgovornost je bila razširjena. V Evropskem parlamentu so zapisali, da je Evropol verjetno najbolj nadzorovana policijska agencija v Evropi. Statewatch je pred kratkim pohvalil našo zaščito podatkov in to naj bi bil model ali vzor za druge. Ne vem, ali bi lahko naše, um, našo odgovornost okrepili še bolj, ampak veselim se že razprave z odborom Libe v prihajajočih mesecih. Nekaj praktičnih zamisel na tem področju. Naprimer, sodelovanje z nacionalnimi parlamenti bi lahko okrepili tako, da bi zagotovili več podatkov o svojih dejavnostih. Vsako leto aprila Evropski parlamenti že prejmejo poročilo o terorizmu, ampak mislim, da bi morali tudi prejeti tudi oceno o stanju organiziranega kriminala. Prav tako dobijo letno predstavitev o splošnem poročilu dejavnosti Evropola, pa tudi letno poročilo o aktivnostih. To je seveda zelo pomembno pri načrtovanju in nadzoru naše organizacije. Mislim tudi, da bi ta poročila lahko predložili Kosaku. Redna srečanja bi morala potekati med poslanci in uradniki Evropola, zato da bi razpravljali o zadevah skupnega interesa in da bi izboljšali medsebojno razumevanje. Imel sem zasedanje in srečanja z poslanci in evropskimi poslanci iz odbora Libe in mislim, da smo vedno dobro sodelovali z veseljem bi še bolj pogosto prihajal v Evropski parlament in tudi v druge parlamente. Mislim tudi, da bi lahko okrepili zavedanje o delu Europola in tudi izboljšali pregled nad našim delom, če bi pripravili namenski pododbor v okviru Libeja, naprimer, ki bi se ukvarjal z um, Europolom. Mislim, da je Evropski parlament o tem že govoril. Če sklenem. Policijske aktivnosti so tesno povezane z nacionalno suverenostjo in temeljnimi pravicami, zato so pravosodje in notranje zadeve zelo občutljivo vprašanje. Europol, financirajo davkoplačevalci Evropske unije, zato je naša naloga, da smo pregledni, zato pozdravljamo vse spremembe, ki bodo izboljšale preglednost. Evropol ceni interes na svete in podporo parlamentarcev, zato da bi agencija postala bolj učinkovita in bolj uspešna. Prepričan sem, da bo nova uredba odlična priložnost za to, da povečamo demokratično odgovornost, vendar tako lahko tudi bolje podpiramo države članice pri boju proti terorizmu. Na koncu lahko povem, da je odgovornost samo sredstvo za doseganje cilja. To pomeni, da bi lahko policijskim silam pomagali slediti ja, kriminalcem in teroristom, zato da bo Evropska unija bolj varna, gospod predsednik. Veselimo se že okrepljenega sodelovanja z nacionalnim Evropskim parlamentom, zato da lahko dosežemo ta cilj. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Jimenez Besaril v imenu Evropskega parlamenta. Eh, <clears throat> Lepo pozdravljeni, veliko čast eh, mi je, da sem danes tukaj z vami. Kot vidite, nisem eh, gospod Agustin Diaz de Mera. Njega ni zaradi težav, ki jih je imel v Španiji, vendar pa z njim sodelujem v odboru Libe. v svoji želji, da se borimo proti vsem vrstam eh, kriminala in terorizmu. S tem se ukvarjam že celo življenje. Predvsem sem pristojna za zaščito eh, žrtev. Napisala sem tudi poročilo o Evropski odredbi za zaščito vendar pa sem tukaj predvsem zato, da govorim o parlamentarnem nadzoru nad Europolom in o prihodnem osnutku uredba. V skladu s členom 88 v pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament in svet skupaj z V postopku so odločanja določata strukturo delovanje področje uporabe in pristojnosti Europola. Ta odstavek tudi določbe, določa, da bo uredba določala eh, dejavnosti in nadzor strani Evropskega parlamenta. V tem nadzoru bi morali sodelovati tudi nacionalni parlamenti. V sedajšnji uredbi Europol ne predvideva demokratičnega nadzora nad dejavnostmi. Ukrepi v sklepu o Europola se ta nadzor omejuje na proračun. Gre za 42-43 člen sklepa sveta. S tem se izključuje resnični parlamentarni nadzor nad dejavnostmi te agencije sklep sveta daje parlamentu zgolj opazovalno vlogo in ji daje pristojnost posvetovanja in kot veste, to nima nobene obveznosti. In uh, ta uredba obravnava zelo zanimiva vprašanja in poročilo opozarja na tehnične in operativne težave, ki so povezane z hipotetičnim parlamentarnim nadzorom glede aktivnosti Europola na področju prostora, svobode, varnosti in pravice. Tukaj se omenjajo tudi razlogi, ki smo jih omenili, zaupnost, možnost za poseganje, negativne posledice na učinkovitost agencij in težave, če bi pod odbor Evropskega parlamenta prevzel nadzorno vlogo. In daje mehanizme za nadzor nad Europolom in Eurojustom na področju varovanja podatkov. Uredba, ki bo določala delovanje in strukturo Europola, predstavlja možnost, da Evropski parlament lahko sodeluje pri oblikovanju mehanizmov za nadzor nad dejavnostmi Europola ta razprava mora služiti temu, da konkretno imenujemo inštrumente za nadzor, ki želimo vzpostaviti. Poleg skupne, skupnega organa za nadzor nad varovanjem podatkov. Za Evropski parlament je bistvenega pomena, da Europol dobro deluje, kot tudi vse ostale agencije. Zelo pomembno je, da Evropski parlament odigra nadzorno vlogo nad vsemi temi dejavnostmi. Zato je bo ta uredba bistvenega pomena, zato pa potrebujemo seveda zaupanje in kot je že povedal gospod Wainwright, je to zaupanje izredno pomembno. To je namreč osnova za prihodnje sodelovanje. Kot smo že slišali, pa to lahko izboljšamo z boljšim informiranjem te agencije. na področju varnosti izmenjava informacij nujno potrebna. To je namreč tisto, s čimer bomo dosegli naš cilj. Če se ne bomo razumeli in če tega cilja ne bomo dosegli, bodo s tem nekaj pridobili samo kriminalci in teroristi. Ne pa ne, najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Beseril. Sedaj pa, da zaključimo ta sklop razprave, damo besedo gospodu Jurgu Monarju ki je študijski direktor na Evropski akademiji. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in eh, nacionalnih parlamentov. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim na to temo pred vami danes popovdne. Tema te sekcije je ocenjevanje eh, preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu in rad bi se lotil vsake od teh točk in predvsem z vidika uloge Europola. Kar zadeva oceno, mislim, da ni nobenega dvoma, da je Europol izjemno napredoval, kar zadeva podajanje ocen glede nevarnosti posameznih oblik kriminalitete v Evropski uniji. Neverjetno je, če pogledate zadnjih deset let, kakšna razlika je med posameznimi račili eh, eh, okta, eh, rokta in druge oblike eh, teh ocen so daleč od situacije, ki smo imeli v, v 90-ih letih, ko je gospod Strobek, vaš predhodnik, povedal, da je včasih eh, eh, polnil eh, vrzeli v informacijah s tem, da je bral časopise in povzema informacije časopisov, ker države članice niso posredovali informacij. Mislim pa, da danes Europol vsega kor deluje drugače. Ocena organiziranega kriminala in uh, izpostavljenosti organiziranemu kriminalu se zdi kot zelo postrokovna stvar Evropol, ampak to je tudi zelo politična funkcija, kajti le eh, z enotnim pregledom čezmejnih eh, nevarnosti, ki jih predstavlja organizirani kriminal, lahko oblikujemo politične prioritete. Nov politični cikl boja proti organiziranemu kriminalu mislim, da ponuja možnost, da so te ocene Evropola še bolj relevantne, kar zadeva identifikacijo prioritete. Če smem k temu dodati nekaj bolj kritičnih besed. Mislim, da je tisto, kar še vedno manjka v teh ocenah, večja osredotočenost na dejanske stroške kaznjivih dejanj. Človeški strošek v smislu državljanov Evropske unije, ki so žrtve kriminala v številkah državljani Eh, tretjih držav kot žrtve trgovine z ljudmi in pa potem tudi ekonomski strošek, kajti organiziran kriminal eh, generira ogromno ekonomskih stroškov eh, podjetjem zaradi korupcije, zaradi neučinkovitega poslovanja. Eh, to predstavlja tudi strošek davkoplačevalcem in tako naprej in tako dalje. In če bi Europol to perspektivo dejanskih eksternih stroškov teh različnih oblik eh, Eh, kriminalitete, bi na ta način lahko lažje postavljali prioritete. Strinjam se z vami, da je v tem trenutku verjetno zelo težko dobiti nek celovit pregled in podatke o tem, ampak mislim, da moramo dobiti jasnejši pogled v to, kakšni so dejanski stroški za našo družbo, za naše še državljane eh, z vedika teh oblik kriminalitete. To je še posebej pomembno, kajti soočali se bomo z velikimi proračunskimi omejitvami in problemi in v Evropski uniji bomo na nacionalni in na evropski ravni morali upravičevati sredstva, ki jih uporabljamo za boj proti kriminaliteti in to bolj kot kdajkoli prej. In zato je pomembno, kaj so torej tiste, mm, tisti pravi stroškovni dejavniki iz vidika človekovega življenja in iz vidika družbe kot celote. Kar zadeva preventivo, nobenega vprašanja ni, da sklepo Europolu eh, igra pomembno vlogo pri določenju mandata Europola, eh, ko gre za eh, ugotavljanje. Eh, preprečevanje in preiskovanje organiziranega kriminala. Ampak člen 4 tega sklepa Europolu podeljuje mandat na področju preprečevanja kriminalitete. In tu mislim, da bi Europol lahko odigral večjo vlogo, kot jo igra zdaj. Naprimer, preko ustanavljanja eh, več strokovnih platform za preprečevanje kriminalitete. Teh 27 držav članic Evropske unije moramo vedno razumeti kot ogromen eh, rezervoar izkušenj za preprečevanje kriminalitete. In ni države članice, ki ne bi mogla povedati neke druge države članice, kako se bolje boriti proti določenim oblikam kriminalitete. Nekatere imajo več izkušenj z nekaterimi oblikami kriminalitete, ki jih potem lahko prenesejo na druge države. In Europol se mi zdi, da je resnično v strateškem položaju, da lahko odigra pomembno vlogo pri preprečevanju kriminalitete. In to mislim, da lahko tudi v očeh javnosti uh, Eh, stvari spremenjati. Trenutno je vtis ta, da je Europol primarno represivna institucija. In s tem, ko bi se pomaknili v to smer, mislim, da bi eh, to pripomoglo tudi k javni podobi Europola. Kar zadeva boj proti kriminaliteti. Vsi vemo, da eh, Europol nima represivnih pooblastil, tako da je mm, boj proti kriminaliteti na terenu nekaj, kar upravlja nacionalne policije. Vendarle pa se Europol eh, znajde na prvi črti boja proti organiziranem kriminalu in terorizmu, kajti nobena druga evropska institucija ni v boljšem položaju kot Europol, da dejansko presodi, kaj so pravi izzivi z vidika čezmenega sodelovanja med policijami. Ne komisija, ne svet, ne nacionalni organi, noben nima upogleda v to. Europol pa ima vsak dan stik s temi težavami in tu bi lahko rekel, da bi Europol lahko to strateško pozicijo, ki ima izkoristil še bolje, kot eh, jo je do sedaj in sicer s tem, da dejansko identificira tista najbolj strateška vprašanja. Kje so pomankljivosti? Kako se lotiti teh eh, pomankljivosti? Europol, na primer, prepričan sem, da bi bilo to težko v praksi uveljaviti, kajti predpostavljam, da direktor Europola eh, mora biti ne le učinkovit vodje institucije, ampak mora biti tudi eh, diplomat. Tako da vsekakor so določene omejitve, eh, kar zadeva dotikanje se eh, politično občutljivih vprašanj. Ampak vendarle, Europol bi nam, mislim, da lahko veliko povedal o tem, eh, koliko zakonodaje bi še potrebovali in katero zakonodajo bi potrebovali za odpravo eh, ovir čezmenemu političkemu sodelovanju. To ne pomeni, da na Europol igra vlogo komisije in eh, dejansko tudi uradno predlaga mm, novo zakonodajo. Ne, gre samo za to, da se identificirajo pomankljivosti in potem prepustimo političnim institucijam, da te probleme rešijo. Mislim torej, da potrebujemo nekaj političnega poguma za to, ker nimate izrednega mandata za to, ampak Europol to znanje ima in to bi veljalo izkoristiti. Tu so potem seveda druga strateška vprašanja. Sodelujemo s tretjimi državami in v tretjih državah pomagamo pri vzpostavljanju uh, usposobljenih policijskih eh, kapacitet. In tu se moramo spraševati resna vprašanja. Če pripomoremo k temu strokovnemu znanju v tretjih državah, ali se to znanje uporabi v prave namene. Ali pa morda obstaja tveganje, da se nekaj tega eh, znanja uporabi za takšne represivne ukrepe, ki niso v skrbi z našimi demokratičnimi standardi v Evropski uniji. To vse so občutljive vprašanja, ampak kot rečeno, Evropol je edina institucija, ki ima eh, upogled v vseh 27 držav članic in celo eh, v nekatere tretje države. Tako da je v res svoj vrstem položaju. Kako to storiti? Mislim, da imamo že nek model in to so ti tako imenovani eh, eh diskusijski dokumenti. Eh, koordinatorja za boj proti terorizmu in tam se izpostavljajo to vrsta strateška vprašanja kot uh, vprašanja, o katerih je potrebno voditi razpravo. V, vsega tega svet vedno ne povzame in ne prevzame uh, v svoje razprave, ampak vendar, le, če bi Europol svoj strateški položaj uh, izkoristil za to, da sproži razpravo o ključnih strateških vprašanjih, bi to, mislim, da. Eh, bistveno pripomoglo k marsičemu. Kar zadeva sam Europol in kar zadeva indikatorje uspešnosti, moram reči, da sem bil eh, zelo navdušen nad eh, temi kazalniki uspešnosti. Mislim, da je jasno, da Europol kar se da učinkovito izkorišča omejene vire, ki jih ima na voljo. Letošnji proračun je bil enak lanskemu, naprimer. In to vidimo, da je Europol lahka tarča za eh, svet in za komisijo, da bi mu nalagali še več in več novih eh, nalog. Ampak ne morete zamrzniti proračuna in vse čas dodajati novih nalog. Tako da mislim, da moramo jasno povedati, da Europol ne bo mogel v nedogled prevzimati vse več novih zahtev strani eh, držav članic, ad hoc zahtev strani držav članic. Tako da bi Europolu vendarle morali dovoliti, da nekatere zahteve držav članic uh, na nek način odstavi na stran. Uh, ampak vendar le mislim, da se Evropo zasluži podporo Evropskega parlamenta, kar zadeva to vprašanje. Kar zadeva kazalnike uspešnosti, vsi ti kazalniki uspešnosti eh, in to zadeva poznam, kaj te britanske eh, univerze so dokaj obsedene s tem, eh, ti kazalniki imajo zelo pomemben numeričen eh, imeti zelo pomembno mlečno komponento. Eh, skratka, gre za to, da sprejemamo čim več, zato da so končne številke čim višje. Upam, da bo se Europol uspel obraniti temu, da bi se odzival na vedno več nacionalnih zahtevkov, obenem pa zapravljal sredstva za to, da se ne bi mogel Eh, osredotočiti na eh, strateška vprašanja. Tako da mislim, da je pomembno, da se držimo kvalitativnih elementov na mesto zgolj doseganja statističnih ciljev. No in še na zadnje, kar zadeva odnose med eh, Europolom in parlamentom. To je ključnega pomena za Europol, to je tudi ključnega pomena za legitimnost območja eh, svobode, varnosti in pravice, da se ustvari in vzpostavi ustrezne mehanizme na demokratičnega nadzora. In prisotnost toliki, toliko parlamentarcev tu kaže na to, da parlamenti to jemljajo zelo resno. V sporočilu komisije iz decembra 2010 sem prebral stavek, ki me skrbi, kajti tam je zapisano takole. Ti postopki bi morali vključevati tudi, citiram, določenje prioritet za delovanje oziroma dejavnost agencij. Po mojem mnenju gre to predaleč, kajti Europol tako ali tako že dobiva veliko prioritet, ki mu jih določajo države članice. Če bi zdaj Evropski parlament začel dodajati še svoje lastne prioritete in potem še nacionalni parlamenti, potem mislim, da bi bilo to vse zelo težko izvajati. In ne pozabimo, da tudi policije na nacionalni ravni v veliki meri ostajajo v domeni izvršne veje oblasti. Tako da mislim, da mora parlament to izkoristiti možnost, priložnost za zastavljanje eh, zelo hm, natančnih eh, vprašanj in tudi se spraševati, ali Europol dejansko služi svojemu namenu. Eh, ne vem pa, ali bi Europolu olajšali življenje, če bi še dodali svoj seznam prioritet, eh, tistemu seznamu prioritet, ki je tako redko že dovolj dolg, po mojem mnenju. Hvala lepa. Hvala. Tako, zdaj pa izvolite odpiram razpravo za vprašanja, pripombe, komentarje. Najprej gospod eh, Salta Martini iz italijanskega senata. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo me veseli, da lahko prispevam k tej razpravi. Moje vprašanje je namenjeno direktorju Europola. Kakšno politiko vodite za to, da bi uveljavili nekakšno eh, enotno kulturo, kar zadeva izvajanje preiskav strani policiji? Države so različno organizirane, eh, še posebej, ko gre naprimer za zavarovanje dokazov. Pogosto, ko govorimo o vprašanjih varnosti, boja proti eh, kriminaliteti, terorizmu, pogosto pozabljamo na to, da imamo v posameznih državah zelo različne eh, sisteme. Eh, v nekaterih sistemih imamo eh, predkazanske postopke, ki jih vodijo sodniki, drugod policija. Skratka, eh, Zelo težko se je na ta način boriti proti skupnemu sovražniku, eh, kot so naprimer mafijske organizacije ali celo teroristične organizacije, organizacije s sistemi, ki so tako zelo raznoliki. Naj dodam še to. Ti pojavi so bolj pogosti, vedno bolj pogosti v državah članicah. To zelo vznemirja države članice in razmerje med eh, varnostjo in svobodo je vedno zelo kompleksno razmerje, kjer je težko loviti ravnovesje. In tu bi rad dodal še en pomemben element, namreč zaščita žrtev, kajti pogosto je to vprašanje, ki se ga evropska politika sploh ne dotakne. Če pogledamo trgovino z ljudmi na jugu Evrope, kjer so močni pritiski v Evropsko unijo, tu je to vprašanje vsekakor pereče. Zaenkrat ne vidim več prošnje strani nacionalnih parlamentov, zato besedo dajem Evropskemu parlamentu in sicer kolegici Ani Gomeš. Sorry, I thought I had. Uh. Ja, hvala lepa, gospoda Wainwrighta in pa profesorja Monarja bi eh, rada vprašala tole. Profesor Monar je predlagal, da naj bi Europol igral aktivnejšo vlogo pri določanju družbenih stroškov organiziranega kriminala in pri določanju strateških eh, nalog. Ali morda v danem kontekstu ena od teh prioritet ne bi morala biti ravno prioriteta boja proti korupciji in proti izkoriščanju davčnih oaz. Eh, ne gre zgolj za tiste izven EU, nekatere imamo celo znotraj Evropske unije in tu ne gre samo za to, da eh, denar črpamo iz drugih držav, temveč gre tudi za to, da se eh, na neprimeren ali nezakonit način črpa denar davkoplačevalcev. To je seveda še posebej resen pojav v trenutnih kriznih razmerah. Tako da me zanima, gospod Wainwright, kaj Europol počne na tem področju. Veliko je namreč eh, zamud in ovir pri sodelovanju med državami članicami samimi, ko gre za pregon posameznikov, predvsem v, pri organiziranem kriminalu, ampak zdi se, da zaenkrat eh, stvari potekajo zelo počasi. Če pogledamo sodelovanje med presodnimi organi v Nemčiji na portugalskem eh, pri mm, ugotavljanju nezakonitosti pri prodaji nemških podmornic portugalskega, ima veliko pliv na eh, portugalski proračun. Tu še vedno nismo dobili dovoljenja za preiskavo uh, pisarn, za hišno preiskavo v pisarnah uh, proizvajalca, tako da več let je trajalo, da smo sploh dobili uh, ustrezna dovoljenja in to je seveda vloga policije tudi pomembna. Hvala lepa. Naslednji je gospod Hubert Pirker. Hvala lepa, predsednik nekatere agencije, ki jih imamo v Evropski eh, uniji, bi jih lahko, bi lahko kar eh, zaprli in nobeniče ne bi nič eh, opazil, ampak pri Europolu se mi zdi, da je stvar drugačna. Europol je resnično eh, institucija, ki je zgled celotne Evropske unije, zgled eh, projekta enotne Evrope. In eh, uspehi, mislim, da vam dajo samo prav in hvala direktorju Wainwrightu, ki tako odlično vodi to eh, organizacijo. Eh, to je tisti varnostni inštrument, ki ga evropski državljani lahko pozdravijo in katerega se lahko veselijo. Prav tako sem prepričan in se strinjam s številnimi, da agencija Europol predstavlja tudi najbolj nadzorovan organ političnega sodelovanja. Prav tako sem pripišen, da je to tudi najbolj nadzirana agencija eh, v Evropi. In zato sem mnenja, da je namen našega današnjega in jutrišnjega srečanja eh, ne to, kako še bolj nadzirati že tako ali tako najbolj nadziran eh, inštrument političnega sodelovanja v Evropi. Eh, Evropi, temveč da bi morali bistveno bolj eh, premisliti, kako lahko obstoječe nadzorne inštrumente uporabimo za to, da bi na Evropol lahko prenesli nove naloge, kajte kriminaliteta se razvija, nove eh, naloge, nova področja se pojavljajo in mi, države članice, policija, državljani, seveda, zato mora vedeti, kaj lahko Evropa glede na nove oblike kriminalitete, glede na nove eh, nevarnosti eh, lahko stori. Moje mnenje je, da če imamo tu že toliko parlamentarcev iz toliko držav članic, hm, glede na to, da imamo tudi strokovnjake, ki vedo, kakšne so razmere v njihovih državah, potem mislim, da je bilo pomembno pridobiti predloge držav članic, na katerih področjih eh, bi Europol lahko še razvil svojo dejavnost in kako bi lahko Europol tudi ustrezno podprli, da te svoje kompetence in pristojnosti v interesu državljanov naprej razvija. Eh, to mislim, da je bistveno na mesto, da filozofiramo o tem, kakšen dodaten kontrolni inštrument bi še lahko oblikovali, da bi že tako ali tako najbolj nadzorovan eh, organ policijskega sodelovanja potem popolnoma ohromili. To mislim, da ne more biti namen takšne institucije. Hvala lepa. Še kdo? Če kateri od poslancev v dvorani želi besedo? Kakšna pripomba? Kakšno vprašanje? Če ne, se ponovno obračam na panel. Najprej gospod Rob Wainwright v imenu Europola. Izvolite. Hvala, predsednik. Hvala tudi za vprašanja. Kar zdajva tukaj, da je gospod Santamateri, mislim, da je odsotnost neke enotne preiskovalne kulture v Evropi vsaj kot eno naših hendikepov, s katerim se soočamo iz dneva v dan. E, temu je bilo tako in to ostaja tako. E, to mimo vprašanja enotne zakonodaje, kajte mislim, da je Evropska unija zelo izboljšale svojo zakonodajno sposobnost v zadnjih desetih letih in mislim, da eh, na tej podlagi zdaj mnogo bolje lahko koordiniramo delo policije v EU in tudi zahvaljujoč eh, dobremu delu Eurojusta in pa tudi zahvaljujoč pomembnim eh, inštrumentom, kot je evropski nalog za prijetje. Ampak vaše vprašanje je zadevalo samo kulturo policijskega dela in vsak dan se soočamo z številnimi policisti iz vseh držav Evropske unije ki delujejo v naši agenciji in vsak ima pač neke svoje nacionalne eh, ideje eh, o tem, kaj je najboljši način vodina preiskave. Mislim, da smo tudi sam politični cikl zdaj ustrezno prilagodili, tu imamo eh, odlično osnovo za nadaljne delo in v bistvu gre za to, da mm, širom vseh držav članic v bistvu vzpostavimo nov model policijskega dela, ki temeli na obačevalnem delu. Uporabljamo eh, ocene ogroženosti in ocene tvegan eh, za vodenje našega dela. Prav tako imamo ustrezen sistem koordinacije, ki zagotavlja, da se na vseh prioritetnih področjih eh, odvija ustrezno delo v posameznih državah. Gre torej za to, da Europol postane močnejši operativni koordinacijski center, na podlage česar lahko policijskim organom v državah članicah omogočimo, da se skupaj borijo proti enotnim problemom. Glede vprašanja žrtev, bi morda dovolj gospe Jimene Besaril, da pove nekaj več o tem, kaj te vem, da uh, ima poseben interes za to vprašanje. Gospa Gomeš, eh, mislim, da ja, to, kar je dejal gospod Pomar, je bila res odlična prezentacija. Glede stroška organiziranja kriminala, ja, že poteka razprava o tem, ali naj te številke vključimo v naše ocene. Na koncu smo se odločili, da se. Eh, temu odrečemo. Eh, tudi zato, ker smo bili negotovi, ker delajo podatke, ki smo jih eh, imeli. Kot ste že ugotovili, je zelo, zelo težko ovrednotiti stroške organiziranega kriminala. Ja, nekaj stroškov je jasnih, naprimer škoda, ki jo povzroči kibernetska kriminaliteta. Prav tako je ocena stroškov, ki jih povzročajo mednarodna, ki jih povzročajo mednarodna trgovina z mamili, zgolj ocena. Ampak eh, pomembne je to, o čemer govori Jörg Monar, strošek eh, za družbo. To niso zgolj tisti jasni, kvantificirani stroški, ampak tudi posredni stroški, stroški naprimer za zdravstvo v neki državi, zaradi vseh žrtev trgovine z mamili, ki seveda predstavljajo pomembno breme za zdravstvene blagajne vseh eh, evropskih držav. Potem je tu tudi vprašanje družbenih napetosti, ki jih povzroča organizirani kriminal, potem dejavnik eh, strahu, kako vrednotimo to, naprimer. Tako da na vsem tem delamo, ampak to je zelo, zelo težko vprašanje in tu morda bi se vendar lahko obrnili na eh, delo gospoda Monera in njegovih kolegov. Eh, kar deva boja proti korupciji, kar je omenila gospa Gomeš, strinjam se, da to ostaja izjemno pomemben element problematike, s katero se soočamo pri organiziranemu kriminalu. Eh, korupcija je še vedno pomemben eh, dejavnik, eh, ki spobuja organiziran kriminal po svetu in tudi v Evropi. In to je tudi vezano na to, do kakšne mere države članice lahko izvajajo ukrepe za boj proti pranju denarja in ukrepe za zasek. Za nezakonito pridobljenih eh, sredstev. Zaenkrat eh, Europol, priznam, ni ne vem kako aktiv na tem področju, ali bi lahko bil ja, vendar bo to zahtevalo mnogo bolj usklajeno eh, prizadevanje na ravni EU kot celote. In odgovor gospodu Pirkarju, hvala lepa za vaše pozitivne besede in tudi za razmislek o prihodnosti. Strinjam se, da ne gre toliko za to, da potrebujemo več nadzora v prihodnosti, ampak morda nekaj eh, več učinkovitosti pri izvajanju tega nadzora, vključno seveda s parlamentarnim nadzorom. No in na zadnje, kar zadeva eh, prihodnost, ne gre zgolj za razvoj demokratičnega nadzora. Kot sem dejal vodoma, mislim, da nas čaka kar nekaj resnih priložnosti za to, da razvijemo tiste eh, temelje eh, sposobnosti naše organizacije, da eh, postanemo še bolj sposobni za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu v prihodnosti, da eh, Eh, pridobimo tudi eh, resne eh, in prave sposobnosti za boj proti kibernetskemu kriminalu, kar je veliki izjiv na številnih področjih, kjer smo trenutno aktivni. Hvala lepa, gospod Hojnovič, gospa Jimenez Beseril. Rada bi odgovorila na vprašanje gospoda Santa Martinija, ki je omenil, da pogreša več zakonodaj, več pozornosti za žrte strani Evropskega parlamenta. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal. In tudi sama sem dobila takšen vtis, ko sem prišla v Evropski parlament, da je treba sprejeti več zakonodaje, ker je bila takratna zakonodaja bolj na strani nasilneža kot žrtve. Na plenarnem zasedanju bomo sprejeli Evropsko odredbo za zaščito, ki je zaščita žrtve, kar pomeni, da če ima določena oseba v Italiji ali v Španiji prepoved približevanja, bo ta prepoved veljala v vseh državah in da bo žrtev posod zaščitena ne da bi bilo treba sprožiti nov postopek. To bo izredno pomagalo žrtvam nasilja nad ženskami in seveda um, katerim koli drugim žrtvam. Opazili smo, da obstaja zelo veliko pomankljivosti um, glede um, zaščite žrtev. Sama sem pripravila poročilo o tej direktivi, zato pripravljamo svežen za žrtve kot minimalni standard za države članice. Torej, če se bo kaj zgodilo in bo nekdo postal žrtov v Bolgariji, v Španiji, bo žrtev zaščitena še posebej, se osredotočamo najbolj ranljive žrtve, kot so žrtve trgovine z ljudmi, otroci in tudi drugi. Sedaj zbiramo informacije in seveda pozivam vse nacionalne parlamente, da nam pošlejo vse prispevke, ki menijo, da so relevantni za to zakonodajo. Tako zdaj pa se popolno, ponovno oprosite, vračamo k profesorju Monarju za eh, odgovore in zaključke. Hvala lepa. Če smem povedati samo nekaj več glede tega vprašanja razlik v kulturi političnega dela, o čem je govoril direktor Wainwright. To dejansko je nekaj, kar ustraja kot problem, kajti to povzroča kar nekaj napetosti, kajti nesporazumi lahko seveda uh, upočasnijo čezmejno politično sodelovanje, ampak tu se soočamo tudi z bolj dolgoročnim vprašanjem, kajti ne moremo harmonizirati kulture, če tudi hm, smo direktor Europola, Mhm. tudi zakonodaja na ravni EU tega ne more kar tako eh, harmonizirati. Fernand Bordet je enkrat dejal, da so eh, mentalitete dolgotrajni zapori in eh, to mislim, da je mm, dejansko problem. Europol pa mislim, da tu igra zelo konstruktivno vlogo, saj policiste zbližuje in omogoča, da razumevajo to, kako v drugih državah lotevajo, kako se v drugih državah lotevajo Eh, istih nalog eh, in to na enako strokoven način. Tako da je tu vloga Evropola ključnega pomena. Eh, obenem pa ostaje pomembno sodelovanje na dvostranski, večstranski ravni med policijami. In tega ne vidim kot nekaj, kar je neskladno z vse pomenjšo vlogo Evropola. Potrebujemo tudi vse večje bilateralno sodelovanje med policijami, vzpostavljanje kontaktnih točk, Eh, in častnikov za zveze in na ta način bomo postopoma te probleme odpravljali. Eh, kar zadeva oceno stroškov kriminalitete, če se vrnem k temu vprašanju, to je zelo težka tematika z čisto metodološkega vidika. Mislim, da je Europol že razvil zelo zadovoljivo metodologijo za eh, oceno organiziranega kriminala, ampak potrebuje več eh, resursov, da to da lahko pravi eh, bolj celostno empirično raziskavo v državah članicah. Tako da ena stvar, ki bi lahko nacionalni parlament in Evropski parlament eh, podprli, je to, da Evropo dobi nekaj več vpliva na določenje prioritet v okvirnih raziskovalnih programih Evropske unije. Tam je namreč na voljo ogromno denarja za izvajanje raznovrstnih študij in eh, da bi Europol, če, če bi Europol dobil vsaj besedo pri odločanju o tem, na katera področja, mm, v katera področja bo šel denar, eh, na področju presode notranjih zadev, potem je to morda lahko eden od načinov za učinkovito porabo davkoplačevalskega denarja na tem področju. No in nazadnje, kar zadeva boj proti korupciji, ja, to je še naprej velik problem, to je še naprej občutljiv problem, kajti vemo, da če postimo eh, ob strani zdaj identiteto posameznih držav članic, vemo, da je v nekaterih državah korupcija bolj eh, rašina kot v drugih in tukaj nekaj postane potem politično občutljivo. Eh, če bi Europol dobil močnejši mandat na tem področju, moram reči, da ne bi bil eh, m, mm, ravno ne bi ravno zavidel direktorju Wainwrightu te nove uh, eh, uloge. Ampak Evropska unija je napredovala na področju korupcije. Imamo enotno platformo, sicer je to pač najmanjši skupni novalec, ampak vendarle, uh, napredek je v primerjavi s 15 leti počasen, ampak Evropska unija vendarle gre naprej na tem področju, kar je pozitivno. Zdaj, davčne oaze, ne, to je pa popolnoma odvisno od držav članic svet se bo pač moral dogovoriti za več ukrepov v smeri odprave davčnih oaz. Ampak glede na velike izzive nacionalnih javnih financ je verjetno vse jasno, kar zadeva davčne oaze na dolgi rok, kaj ti klima v posameznih državah postajala vedno bolj neprijazno do tega vprašanja. Če se smem dotakniti samo še na česa, kar je potencijalno zelo nevarno povedati, pa vendar, ko prebiram ta poročila Europola, vedno pomislim, ja, očitno vedo veliko, eh, kdo so tisti, ki so najbolj počasni med državami članicami, katere države članice so tiste, ki ne sodelujejo, ki niso kooperativne. Ta poročila so vedno zelo diplomatsko zastavljena in uh, Eh, ne identificirajo tistih najbolj porednih. In če bi morda vendarle imenovali eh, tiste, ki zamujajo pri sodelovanju, mislim, da bi bilo to koristno. Pred nekaj meseci sem prebral članek Marija Montija v Financial Timesu, ki je dejal, da je del problema trenutne dolžniške krize tudi prevelika eh, prijaznost Evropske unije, namreč da ne pokažemo s prstom na probleme takrat, ko se pojavijo. In to velja tudi za druga področja, vsekako je tudi na področju policijskega dela in eh, pregona. Mislim, da se soočamo s to vrstnimi problemi. Čeprav direktor Wainwright mora biti diplomat, eh, moram vsaj z diplomatske perspektive reči, da bi lahko pozdravil nekoliko več eh, izredne omembe tistih, ki ne upravljajo svojega dela. Najlepša hvala, profesor Monar. Dobro nam gre v dnevnem redu, sedaj gremo na zadnji sklop, ki bo trajal do pol sedmih. Prijazno vabim člane naslednjega sosveta, to je predsednik kolege Eurojusta, gospod Alet Williams, pročevalka za Eurojust, poslanka Evropska parlamentarna Renate Weber. Zvedel sem, da gospod Jerzy Montag ni uspel priti v Bruselj. Vabim pa profesora Onrija Labajla, ki prihaja iz fakultete v Bajonu, ki bo podal akademski pogled. Najlepša hvala našim prejšnjim govornikom. in nadaljujemo s naslednjo točko na dnevnem redu. Well, if I may have you. Prosim za pozornost. Čas moramo izrabiti s tem, da kar začnemo z delom. Naslednja točka na dnevnem redu. Imamo razpravo o vzpostavitvi Evropskega pravosodnega prostora, prepletenega z nacionalnimi pravosodnimi prostori Še posebej se bomo sredotočili na vlogo Eurojusta. Pozdravljam predsednika kolega Eurojusta, gospoda Aleda Williamsa, ki bo prvi govornik. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost. Se opravičujem, pravi predsednik. Nekateri odhajate, prosim, da to storite čim bolj potiho, da bomo tisti, ki bomo ostali, kaj slišali in da lahko sledimo predstavitvi gospoda Aleda Williamsa. V angleščini pravimo, da glasujemo z nogami. Vendar pa ne skrbite. Govoril bom samo 10 minut. ne bom storil tega, kar je storil gospod direktor Europola, gospod Wainwright, ki je naštel vse vrste nadzora, ki obstajajo in odgovornosti. Imamo seveda razliko med pristopom v skladu z Lizbonsko pogodbo glede Eurojusta in Europola. Europol je seveda podvržen nadzoru, euro, just pa oceni. Nadzor se seveda sliši kot bolj strogo in, in eh, podrobno kot ocena. Skušal bom odgovoriti na vprašanja, ki bodo služili kot uvod o delu Eurojusta. Prvo vprašanje se nanaša na način odgovornosti, ki bi morala veljati za organizacijo, kot je Eurojust ki je bila opisana v prejšnji pogodbi kot enota za pravosodno sodelovanje Evropske unije. Mislim, da je lahko takoj odgovoriti na to vprašanje, kakšne odgovornosti ni za Evropski parlament in nacionalne parlamente. In to je operativna odgovornost. Omenil bi zelo koristno poročilo o parlamentarnem pregledu nad varnostjo in obveščevalnimi organi Evropske unije, kar smo tudi danes popovdne že omenili. To je omenila gospa Borsellino. Zakaj ni primerno, da bi imeli demokratični nadzor nad operativnimi vprašanji Eurojusta? Vprašanje je jasno. Če si pogledate nalogo Eurojusta, kot je določena z Lizbonsko pogodbo, je ta naloga podpirati in okrepiti sodelovanje med nacionalnimi pravosodnimi organi in organi pregona na podlagi informacij z teh org organov in na podlagi informacij Europola. Eurojust obstaja predvsem zato, da koordinira delo med evropskimi agencijami, kot so Europol, OLAF in Frontex, in pa tudi, da tesno sodeluje z mednarodnimi preiskovalnimi organi in organi pregona. Da se dotaknem vprašanja umestnika med Eurojustom in nacionalnimi organi, pregonem preiskovalnimi organi, je Eurojust hibridno telo. To pomeni, da ga sestavljajo tožilci, sodniki, policisti držav članic, kot tudi člani, ki jih neposredno imenuje komisija v Bruslu. Če si pogledamo številke, je Eurojust zelo majhna, upam pa, da učinkovita organizacija. Imamo 45 tožilcev držav članic, ki delajo v Eurojustu, ki jih plačujejo države članice v tesnem sodelovanju z državami članice. Imamo približno 200 zaposlenih. v okviru komisije pod poglavjem Eurojust. Imamo pa tudi zelo koristno telo in to je skupina nacionalnih strokovnjakov. Imamo jih približno 15 v Eurojustu, ti pa prihajajo iz držav članic, delajo v Eurojustu in delajo na konkretnih operativnih primerjih, potem pa se vrnejo v države članice, kjer potem razširijo informacije o vrednosti dela na evropski ravni v, na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Naj vam podam konkretne primere. Zamislite si situacijo, kjer imamo državno policijo, ki preda informacije Europolu v zvezi z aretacijo preprodajalca z drogami. Europol dobi informacije na podlagi telefonskih klicev tega preprodajalca. Europol potem preda te informacije, ki te analizirajo v določenem dosjeju, potem pa ugotovijo, da je ta telefonska številka bila v stiku s predvajalci v nekaj državah članicah. Odločijo se, da bi to operacijo lahko rešilo kot proaktivno operacijo in obstajajo tudi dokazi za to, da je tukaj na delu mednarodna organizacija, kriminalna organizacija, potem pa se je ugotovi, da če bodo želeli prisluškovati telefonskim klicem, zato potrebujejo sodni nalog v državah članicah, kar ni vedno najlažje zaradi različnih eh, zakonodaj, ki obstajajo v državah članicah v primeru takšnih intervencij. Potem pa je treba zagotoviti, da so bančni računi preprodajalcev zamrzneni. Tudi tukaj imamo različna pravila, ko gre za zasego lastnine v določenih državah članice, v primerjavi z drugimi državami članicami, potem moramo tudi izdati evropski nalog za prijetje. In Eurojust potem sodeluje v tesnem stalovanju z Europolom kot rezultat tega prvotnega stika. Na kratko povedano, imate tukaj primer, kako bi zadeve morale delovati, ko gre za Eurojust. Ko operacije potekajo v okviru koordinacije Eurojusta, sedaj imamo približno 150 sej v enem letu pri takšnih primerih, pravosodni nadzor. kar zadeva uporabo informacij, kar zadeva koordinacijo in intervencijskih posegov. Vse to pa je podvrženo nacionalnemu pravosodnemu nadzoru. Zato bi dejal, da demokratična odgovornost Eurojusta ne bi smela vsebovati veljati tudi za operativna dejanja. Zato je zelo pomembno za Eurojust in tudi druge evropske organizacije, da jasno zastavimo prioritete na politični in zakonodajni ravni strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Potem delamo v skladu s prioritetami, ki nam jih zastavijo organi iz Bruslja. Še posebej imam tukaj v mislih delo Kozija in zahteve v skladu s členom 71, ko gre za obvezno obveščanje Evropskega parlamenta in nacionalne parlamente, ko gre za takšne operacije. To je glavno pravilo v Eurojustu Seveda pozdravljamo demokratično odgovornost eh, v vseh naših eh, dejanjih, kar zadeva pa operativno delo zaradi razlogov, ki sem vam jih navedel, navedel in verjetno se s tem strinja tudi večina zakonodajalcev. Zato to v konkretnih operativnih primerjih ne bi bilo primerno. Kako bo to izgledalo v prihodnosti, kako lahko izboljšamo delo Eurojusta, ko gre za operativne posledice in tudi ko gre za odgovornost. Tukaj imamo element, ki vsebuje prošnjo z moje strani. Kot prvo je treba povedati, da je bistvenega pomena, da države članice uporabljajo okvir, ki obstaja v zvezi z Eurojustom. Sedaj v okviru novega sklepa od 4. junija letos imamo obvezo držav članic, da podajo podrobnosti Eurojustu v zvezi z vsakim evropskim primerom. Torej, ko gre za resen čezmejni primer v državi članici, je o tem treba obvestiti Eurojust. Imamo tudi skupne preiskovalne enote, o katerih ste verjetno že slišali, V skladu z novim sklepom pa imamo tudi nacionalne sisteme za koordinacijo v Eurojutu. To pomeni, da imamo virtualne urade v vseh državah članicah za Eurojust. V širšem smislu pa, kar je ravno tako pomembno in kar neposredno vpliva na demokratično odgovornost tako za Evropski parlament kot za nacionalne parlamente, je sprejemanje zakonodajnih ukrepov, kar zadeva Eurojust. Tukaj imamo v mislih ne samo člena 85 in 86 Lizbonske pogodbe, kar bom kmalo omenil, ampak tudi konkretne ukrepe, ki bodo spreti v Evropskem parlamentu kot je na primer nalog za evropsko preiskavo. To bo prava revolucija na področju kriminalnih eh, zadev v Evropi. To bo seveda odpravilo mm, staromodni sistem. In to je oviralo koordinacijo in sodelovanje med državami članicami predpostavljam, da bo Evropski parlament pozitivno podprl ta nalog in tako bomo dobili en sam inštrument za tožilce in organe pregone, da se hitro odzovejo z inštrumentom zajemnega priznavanja naših sogovornikov v državah članicah. Še posebej povdarjam ta inštrument zaradi enega razloga in to je sorazmernost. Ko ta inštrument mm, bo predmet obravnave v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih, imamo eno samo oviro in to je uspeh evropskega naloga za prijetje, kar je bilo zelo uspešno. In to je primer dobrega izvajanja načela sorazmernosti. Če lahko zagotovimo, da bo to načelo v, v ospredju in da bo odraženo tudi v evropski zakonodaji, lahko strimo velik korak naprej, kar zadeva mm, boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Vem, da mi že zmanjkuje časa, vseeno pa bi omenil 85. člen in predlog uredbe, ki bo podan verjetno jeseni leta 2012. V sklanu s členom 85 imamo dva načina, po katerih Eurojust lahko izvede reforme, zato da lahko postane bolj očinkovit v prihodnosti. Imamo določbe v členu 85, ko gre za razširjene pristojnosti in poblastil Eurojusta. Torej, da sproži preiskavo in pa tudi, da dobi možnost um, pristojnosti mandatarja za reševanje jurisdikcije. Mislim, da to verjetno ne bo vsebovano v uredbi o Eurojustu. Kar pa morajo zakonodajalci upoštevati, je struktura in upravljanje znotraj Eurojusta. To seveda daje možnost v soodločanju za neposredni demokratični nadzor, ko gre za politiko, administracijo in financiranje Eurojusta. Za konec seveda vem, da sem prekoračil čas. To je člen 86 in um, urad Evropskega javnega tožilca. Tukaj gre za zelo kompleksno vprašanje. Zato bi se morat izognil s tem, da omenim določbe, ki že obstajajo v revidiranem sklepu Eurojust. Tukaj se zahteva od držav članic, da v posebnih okoliščinah dajo informacije Eurojustu o vseh čezmenih primirih, ki delajo v nasprotju s finančnimi interesi Evropske unije. Tako bo Evropski Eurojust imel evidenco o koristnih informacijah za zakonodajalce. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Williams, najlepša hvala za to hitro in izčrpno poročilo o vlogi Eurojusta. Sedaj pa damo besedo naši kolegici iz Evropskega parlamenta, gospe Renate Weber, ki je članica odbora Libe in poročevalka za preprečevanje in reševanje sporov in izvanja eh, juridikcije v kazenskih postopkih. To je zelo pomemben dosje znotraj našega dela. Izvolite, najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj. Tako kot sem bila tukaj pred letom dni, ko smo ravno tako imeli srečanje z nacionalnimi parlamenti. Izredno podpiram takšna srečanja in tesnejše sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Začela bom tam, kjer je zaključil predsednik Williams. Preomenili ste, da lahko pričakujemo spremembe v zakonodaji. Nisem tako prepričana, da bo do tega prišlo tako zelo k malu. Medtem pa imamo čas za to, da se pripravimo in da razumemo to, kar želimo doseči z novo zakonodajo. Takšna srečanja nam veliko pomagajo. kot nam pomagajo tudi študije, ki ste jih omenili, to vam srčno priporočam. Te smo dobili prejšnji teden in jih predstavili včeraj v odboru Libe. Gre za študijo neodvisnih strokovnjakov, to je zelo dobro v raziskovalnih centrih in evropskih univerzah.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 v našem mandatu. Poglejmo, kdo ne bi bil nadzornik delovanja evropskih agencij. Govorimo o politikah, govorimo o administraciji, govorimo o financah. Mislim, da to niso kontroverzna vprašanja glede politike. Moram povedati, da imamo zakonodajne pristojnosti. Mogoče pa bilo bolje, da imamo tesnejše pogovore z odborom, um, s predsedstvom Eurojusta, da vidimo, kakšne politike bi potrebovali glede administracije in financiranja. Mi imamo tukaj odbor za proračun v Evropskem parlamentu tudi mm, naš odbor ima pristojnosti pri načrtovanju proračuna, imamo tudi odbor za nadzor nad proračunom. To pomeni, da smo zelo dobro opremljeni. Študija, ki sem jo omenila, je zelo stroga pri tem, da pravi, da Evropski parlament ne bi smel sodelovati v upravljanem odboru, ne s svojim predstavnikom, niti z imenovanjem članov ali predsednika. Avtori pravijo, da bi tako Evropski parlament ohranil svojo neutralnost, kar bi bilo dosti bolj učinkovito, ko bo izvajalo svoje nadzorne pristojnosti. Gre za kontroverzno vprašanje znotraj Evropskega parlamenta. Imamo namreč nekaj kolegov, ki bi radi dobili eh, večjo vlogo pri imenovanju predsednika. Seveda pa lahko o tem še premislimo. Res pa je, da je najbolj občutljivo vprašanje, ko gre za nadzor prijemanje informacij strani agencij iz Europola, Eurojusta in Frontexa. Kakšne informacije moramo prijeti? Zelo zanimivo je, da prvo priporočilo v tej študiji pravi, da je pomembno, da Evropski parlament zagotovi, da vsakakršna nova ureditev glede nadzora nad temi organi ne služijo temu, da bi odvračale države članice za to, da uporabljajo te organe za sodelovanje. Torej, drugače povedano, če od teh organov preveč zahtevate, če jih preveč obremenite, potem države članice ne bi več sodelovali znotraj teh organov, ampak bi se odločili za dvostransko sodelovanje, namesto da bi se odločili za Europol ali Reojust. Seveda pa imamo pravico do tega, da prejemo informacije. Odgovoriti moramo na vprašanje, kako uskladiti ta dva vidika. Ko gre za informacije, ki jih zahtevamo od teh er, um, agencij, upoštevamo tudi to, da so tudi one prijele informacije iz različnih organov držav, članic ne gre za obveščevalne službe, policijo ali karkoli drugega. V tem smislu moramo mi v Evropskem parlamentu bolj zaupati nacionalnim parlamentom in njihovim organom, da nadzorujejo dejavnosti na nacionalni ravni. Da to dosežemo, pa menim, da se moramo bolje poznati in da moramo bolj sodelovati. Če tega ne storimo, ne moremo podvajati tega, kar naj bi bilo storjeno na nacionalni ravni. Druga možnost pa je, da bolje uporabljamo možnost za sodelovanje. Skupnimi nadzornimi organi. Mi kot Evropska unija smo ustanovili ta organ s posebnim mandatom, da izvaja zelo natančen nadzor nad delom teh agencij. To pomeni, da moramo tesneje sodelovati z njimi. One so namreč tiste, ki so ki imajo pravico do tega, da pregledajo vse podatke, vse dokumente in nam potem povedo, če je bilo kaj narobe. In potem prosijo agencije, da to popravijo. Odkrito povedano, se Evropski parlament sreča z nadzornim organom samo takrat, ko ta poda letno poročilo in to ni dovolj. Pomembno je, da vam povemo, da ta študija jasno pravi, da Evropski parlament ne bi smel imeti dostop do osebnih podatkov v teh agencijah, ki so jih dobile od držav članic ali od tretjih držav. To bi bilo največ poseganje v zasebno življenje. Res je, da v Evropskem parlamentu veliko krat zahtevamo več in jasno je, da imamo včasih dobre razloge za to. Prihajam iz skupine, ki jo veliko krat kritizirajo zaradi tega, ker glasno izraža dvom o sorazmernosti, o potrebi določene zakonodaje. Moj odgovor bi bil, če ne dobim dovolj informacij, kako lahko opravim dobro oceno o tem, kaj se dogaja v agenciji. In ista študija pravi, da so informacije, ki sik za pregled in nadzor in da nadzor ni učinkovit, če ni dostopa do informacij. Zato moramo dobiti informacije glede grožen za varnost v Evropski uniji ali v državah šencah. Brez teh informacij pa namreč ne bi bilo možno, da v Evropskem parlamentu vemo, če moramo spremeniti zakonodajo, če moramo dati na voljo več finančnih sredstev ali pa če potrebujemo drugo vrsto sodelovanja. Kako naj pridobimo te informacije, Tudi na tem področju poteka zelo živahna razprava v Evropskem parlamentu. Ena možnost, ki jo predlaga ta študija, je, da bi ustanovili pododbor, ki bi se ukvarjal samo z zaupnimi informacijami. Ne strinjajo se vsi s to idejo, s tem predlogom. Nekateri kolegi pravijo, da ne, da bi ta informacija morala biti javna. Obstaja argument iz obeh strani, to je jasno in moramo biti razumni glede zahtev. Vendar pa mislim, da potrebujemo mehanizem za to, da omogočimo evropskim poslancem, da dobijo dostop do zaupnih informacij. Zaključila bi s tem, kar sem omenila že na začetku, da mogoče ni nujno, da dobimo novo zakonodajo, mogoče bi lahko vrzeli, premostili s tem, da bolje sodelujemo, da se bolje spoznamo, da zaupamo, da na nacionalni ravni opravljate svoje delo in da izboljšamo naše lastno sodelovanje z organi, ki smo jih ustanovili in ki smo jim dali določen mandat. Najlepša hvala. Hvala, gospa Weber. Preden bomo začeli z razpravo, bomo poslušali se še gospoda Henri Labajla iz fakultete v Bajon. Izvolite. Bien, merci, monsieur le président. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za to povabilo. Hvala tudi za to možnost izmenjave mnen z nacionalnimi poslanci in eh, evropskimi poslanci. Ura je že kar pozna, tako da ne bom zdaj okolišil in eh, niti ne bom šel v ne vem kakšne akademske modrosti pravnikov, da bi uporabljal ne vem kakšne težke besede, da bi se izognil eh, bistvu, tako da se bom bolj lotil iskrenih besed. Prva pripomba. Najprej bi radi nekako v perspektivo postavili eh, počasnost eh, evropskega projekta. Eurojust eh, je skoraj da že deset let med nami, več kot osem let, od leta 2002 naprej velike odločitve o evropskem napredenem sistemu so bile z ustavno pogodbo takrat rešeno, takrat se ni prav veliko spremenilo, tako da kaj je pred nami, glede na to? Kakšna je učinkovitost, ki jo dosegamo? Eurojust je bil ustanovljen leta 2002, leta 2008 nekoliko previdno reorganiziran in to je to štokholmski program, strategija notranje varnosti. In uh, tu imamo samo še akcijski načrt komisije, ki naj bi uveljavil štokholmski program in to je tudi vse. <clears throat> torej, gre za to, da, če citiram komisijo, je potrebno okrepiti zaupanje državljanov v pravosodno Evropo. Najprej je treba sploh pokazati, da ta obstaja. Najprej treba dokazati, da ima neko dodano vrednost vsakdanjemu življenju državljanov in tudi, da ima neko vrednost z vidika kohezije Evropske unije. In eh, tu moramo izhajati predvsem iz eh, obstoječe pogodbe. To pač eh, počnemo, profesori prava, pogledamo zakonodajo, pogledamo sodno prakso, skušamo pogledati, kakšen je pomen. In če se vprašate, kako izgubljen je pravnik, ko govorimo o strateški agendi, o političnem ciklu, o kazalnikih uspešnosti, o strateških programih, to so besede, ki jih poslušamo v ameriških bonitetnih agencijah, nikakor pa ne na pravnem področju, sploh če se soočamo z vprašanjem, ki je tako star kot človeštvo, boj proti kriminalu, eh, pregon kriminala, zaščita temeljnih pravic žrtev in seveda tudi storilcev. Tu mi izpostavil tri zadeve. Najprej, zanašamo se na pogodbo, ta nam pove vse, Lizbonska pogodba, kajti danes smo še vedno nekje pri Amsterdamski. Druga zadeva, gospa mm, Weber, ravno kar ste zelo dobro povedali, katere uredbe bodo dale več življenja, Eurojustu, po Lizbonski različici in kot tretje treba razmisliti o tem, kakšna bo represivna struktura Evropske unije v prihodnosti. Prva zadeva. Lizbonizacija v narekovajih Eurojusta je nekaj, kar se ni zgodilo, kajti večina ureditve temelji na okvirnem sklepu iz leta 2002, potem sprememba iz leta 2008, ampak eh, vse skupaj kot da Lizbonske pogodbe ni. Skratka, zelo, zelo previdno. Več o tem kasneje. Ne moramo pa reči, da je, je prišlo do neke kopernikanske revolucije eh, na represivnem področju, kajti četrto poglavje pogodbe, mm, naslov 5, eh, določa, da je represija še vedno stvar usklajevanja in eh, subsidijarnosti. Tu smo torej v področju sodelovanja med državami, ki ga Evropska unija usmerja in omogoča. In to kljub temu, da je medvedna metoda na nek način eh, za Lizbonsko pogodbo pokopana. Tako da v bistvu ne gre za nek eh, pravosodni federalizem. Nacionalni organi so še vedno v samem osrčju vsega skupaj. Tu gre za strukturirano sodelovanje, kot je gospod Williams dobro dejal, in gre za neke vrste internacionalizacijo med eh, nacionalno in evropsko ravnjo in to je zelo, zelo kompleksno, kajti konec koncev, če naj kaj izluščimo z tega problema, je verjetno to to. Sama schema integracije temelji na nacionalnih v nacionalnem izvajanju skupnostnih pravil. In izvajanje prvice kaznovati je nekaj, kjer je Evropska unija eh, organ, ki igra vlogo, ki mora biti bistveno bolj zavezojoča mm, pri državah članicah kot zgolj usmerjanje. In to je veliki ziv. Tako da Eurojust Euro danes eh, verjetno ni tako zelo razvijega potencijala, kot bi ga moral. Saj eh, je jasno, da če pogledamo pogodbo, je veliki zmagovalec Lizbonske pogodbe, tisti, ki je nokautiral vse ostale kandidate, ne bom povedal, kdo so ti, e, torej zmagovalec tu je Eurovest, edina institucija, ki se zdi, da je uh, eh, osrči sodelovanja med vsemi institucijami v okviru ljudinske pogodbe je ravno Eurojust. In zato moramo imeti torej velik interes za člen 85. Eh, pogodbe, saj bi nam ta moral omogočiti, da v prihodnje drugače uh, eh, obravnamo to tematiko na bolj učinkovit način, z boljšo koordinacijo in kljub vsemu z ustrezno podporo, in to je pomembno, nacionalnim strukturam in ta podpora bo bistveno bolj zavezujoča kot v preteklosti, kajti danes je eh, vloga Eurojusta bolj stvar prostovoljne podpore kot karkoli drugega. Drugi odstavek potem določa, da je potrebno okrepiti sodelovanje in usklajevanje. Zato sem tu nekoliko začuden nad eh, politično tišino, ki vlada v izvršni veji oblasti na ravni Evropske unije. To nekoliko razumem na ravni sveta, na ravni komisije morda manj. Zakaj? Gre za veliko odgovornost, ki jo nosimo zdaj. Člen 85 bo namreč zahteval izvedbeno zakonodajo odstavek 2, člen 85 je tisti, ki to določa. In ta pravi, da bo potrebno rešiti ključna vprašanja za prihodnost represivnega aparata v evropskem prostoru. Določiti bo potrebno strukturo, delovanje, eh, področje veljavnosti in naloge Eurojusta. Vse to. In vse to eh, v treh ključnih eh, področjih, namreč eh, sprožitev preiskave, usklajevanje preiskav, okrepitev pravsodnega zadovanja in potem tudi je to reševanje sporov. Skratka, gre za element, ki bo zakonodajalcu Unije eh, povzročal tri vrste premisleka. Prvi premislek bo strukturne narave, po mojem mnenju. Ta strukturni premislek bo pomenil, da bo potrebno razmisli o tem, kako iz Eurojusta narediti resničen pravosodni organ. V tem trenutku to ni organ, ampak ga eh, sestavljajo večinoma, ne izključno, ampak večinoma sodniki in tožilci. Po mojem mnenju bi morali biti oni edini, ki sestavljajo Eurojust. Eh, sprejemal bo odločitve, ki bodo morda eh, zahtevali tudi nadzor Evropskega sodišča. In zato bo potrebno vzpostaviti mm, določeno razporeditev eh, samih nalog. Zdi se mi, da ni najboljša garancija delovanja Eurovista ta, da člani Eurojusta ostajo finančno odvisni od svojih držav. Na ta način seveda ne morejo imeti kritičnega pogleda na delovanje lastnega pravosodja. Drugo vprašanje, eh, drugi premislek je strukturen. Mm, Eurojust je agencija brez statusa. Potem naslednje vprašanje, funkcionalno vprašanje. Tu ne gre za to, da bi Eurojustu dali neko možnost izvajanja neposrednih preiskav na terenu in tako naprej. Ne, nič od tega. Gre preprosto za to, da se na čisto funkcionalni ravni razume, da če gre za nek pregon, ki se začne v državah članicah, potem morajo države članice svoje obveznosti spoštovati. In to so obveznosti, katerim so se eh, prostovoljno podvrgli za ratifikacijo te pogodbe. preberite se, preverite si še enkrat izjavo 27 eh, konference, kjer je bila sprejeta izbonska pogodba, kjer države izpostavljajo, da bodo morale, eh, da bo potrebno sprejeti nacionalne eh, predpise za to vrstne preiskave. To je torej pomamljeno korak nazaj v smer nacionalnega urejanja. No in potem še zadnja stvar, o tem ste že govorili, eh, Eh, Predno zato ne bi sam šel v globino, gre za vprašanje evalvacije. Zadnja ali neja člena 85 namreč določa, da bodo te ureditve določile tudi način sodelovanja Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri dejavnosti Eurojusta. Vprašanje, ki se tu pojavlja, je po mojem mnenju zelo, zelo pomembno. Eurojust, kot rečeno, namreč ni institucija kot ostale. Se upravičujem, profesor, ampak eh, Eh, pol sedmih moramo zaključiti. Še nekaj mm, besede pa moramo dati tudi poslancem. Še dve minuti torej. Eurojust sestavljajo sodniki in glede na teorijo teh ve oblasti, me zanima, kako potem to lahko dejansko v praksi zagotovimo. Sam sem v strategiji notranje varnosti trikrat zasledil eh, Eurojust. To je vse. Toliko bi samo delal, povedal na to, na to temo. Eh, no, kolega Monar, če ga uh, smem citirati, je dejal, da odlično poročilo o delu iz 2010, poročilo o delu Eurojusta, omogoča, da izpostavimo nekaj težav. Seveda, 1400, 1400, 424 eh, zadev. Eh, je to reprezentativno z vidika izboljšanja varnosti? Mislim, da ne. Tem še ena zadeva. Ena od eh, držav, ne bom povedal katera, ampak gre za sredozemski otok, v 2010 ni niti ene zadeve posredovala na Eurojust. Tretja zadeva, Luksemburg sam je zastavil eh, več vprašanj kot eh, kraljevina Španija. Eh, nikoli nisem sicer se trdil, da je Luksemburg kot Chicago tekom prohibicije, ampak nizozemska je naprimer postavila toliko zadev kot Francija. Zdaj ne vem, ali nekdo gleda preširoko ali pa nekdo gleda preosko, ampak problem vsega kor je. No in s tem zadnjim stavkom zaključujem, verjetno potrebujemo en sam organ, en sam kraj, kjer bomo zelo jasno izpostavili, da je kredibilnost Evropske unije, eh, kredibilnost območja eh, svobode, varnosti in pravice, manj problem velikih načel, ampak bolj problem učinkovitega delovanja. In eh, Evropski parlament je, mislim, da in vaši parlamenti so tisti kraj, kjer je to potrebno opraviti. Hvala lepa. Tako, zdaj pa smo pripravljeni na razpravo. Nekaj se je že prijavilo k besedi. Zdaj bomo imeli še krok vprašanj, potem pa bom dal besedo nazaj predstavnikom panela, da zaključimo ta popodanski del. Najprej gospa Ena Talefina iz finskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci. Na začetku se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu in odboru Libe za zelo zanimivo popovdne. Zdi se mi zelo pomembno, da se srečamo kot poslanci, naj se bo iz nacionalnih parlamentov ali iz Evropskega parlamenta. Imamo priložnost, da se srečamo in da govorimo o pomembnih temah. Boj proti čezmejnemu kriminalu zahteva mednarodno sodelovanje. Nacionalne policijski organi in javno toživstvo morajo imeti možnosti za sodelovanje v obsežnih preiskavah, ki vključujejo več držav. V tem kontekstu je zelo pomembno podariti, da je treba zadeti pravo ravnotežje med preprečevanjem kriminala in ukrepi za zaščito pravic posameznikov. Eurojust in Evropsko, Evropsko pravosodno omrežje sta vedno pomembnejša pri prizadevanjih za to, da bi izboljšali sodelovanje na področju kazenskega prava. Gospod Williams nam je predstavil nekaj primerov in mislim, da je to zelo pomembno. Še naprej moramo nadaljevati s prizadevanji v Evropske unije, da izboljšamo sodelovanje na področju kazenskega prava. Obenem pa je treba pojasniti, kakšne so odgovornosti nacionalnih organov oziroma bi morali biti in kaj lahko bolj učinkovito izvedemo na ravni EU. Tukaj želimo podariti osrednjo vlogo medvladnega sodelovanja v okviru Eurojusta. Po našem mnenju je ta raven sodelovanja tista, ki bi jo morali še naprej razvijati. Evropski urad za tožilstvo ne bo nič bolje rešil um, probleme na področju sodelovanja, ki jih imamo. Ne glede na to, mislim, da um, moramo oceniti učinkovitost ukrepov, ki smo jih že sprejeli, zato da odločimo, ali so ustrezni. Še naprej bi morali nadaljevati po tej poti in krepiti vzajemno zaupanje med državami članicami, kajti temelj za sodelovanje je načelo vzajemnega priznavanja odločitev na kazensko pravnem področju. To je zelo pomembna naloga, ki ji moramo dati nekaj časa. V tem kontekstu je prav tako zelo pomembno, da upoštevamo, posamezne pravne sisteme držav članic in da spoštujemo temeljna nacionalna načela kazenskega prava. Zato še enkrat povdarjam pomen medvladnega sodelovanja v okviru Eurojusta. Jutri pa se bom v okviru zaključne seje še enkrat oglasila na temo mm, nacionalnega parlamentarnega nadzora. Hvala. Še več rok sem videl. Opozoriti pa vas želim, da smo časovno omejeni, kajti končati moramo do pol sedmih. Gospod Basiliki Solonu iz Grškega parlamenta. Gospa. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da sem lahko tukaj. Še posebej v teh kriznih časih, ki jih doživljamo v moji državi, korupcija je narasla, to je res. Kot tudi gospodarski interesi, ki vplivajo na politiko. Ravno tako je s krizo narasel tudi kriminal. Vse to pa dobiva čezmejne razsežnosti. Res pa je, da delujejo tudi akteri od zunaj Evropske unije. Eurojust pomaga nacionalnim parlamentom, ko sprejmejo zakonodajo, istočasno pa tudi pomaga pri kazenskih postopkih v državah članicah gre za prioritete in cilje, gre za to, da dobimo stalen mehanizem, ki bi preučil razvoj različnih pravosodnih sistemov v državah članicah. Tako bi lahko pregledali, če bi evropski inštrumenti resnično bili prenešeni v nacionalne sisteme in če jih te izvajajo. In pa pregledali se ukrepe inštrumente, ki jih sprejemajo nacionalni parlamenti. Kaj pa, ko gre za obtožene, ki prihajajo iz tretjih držav. Se upravičujem za toliko vprašanj. Strinjam se z gospodom Levajlom. In zanima me, če obstaja kakršenkoli namen, da bi ustanovili jurisprudenco in če bi Eurojust Um, sodeloval pri. Hvala, King of Guns. Hvala, samo nekaj kratkih komentarjev in vprašanj. Gospod Williams je omenil evropski, uh, evropski nalog za prijetje. To je res, uh, da je Evropski parlament to podpiral. Ali menite, da bi na osnovi tega naloga za prijetje nacionalni organi potem bili prisiljeni bolje učinkovi sodelovati. Ali bi to lahko pomagalo okrepiti vzajemno zaupanje, to bi nam lahko pomagalo tudi v prihodnosti. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je, Eurojust ima pristojnost ehm, obdelave osebnih podatkov in pojavljajo se vprašanja v zvezi z zaščito podatkov in demokratičnim nadzorom. Še nekaj me zanima o uljudnosti. Uh, kazanja s prstom. Zanima me, ali želite do prihodnosti izkoristiti. Hvala. Hvala, sedaj pa iz italijanskega senata, gospod Maritati. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo telegrafsko, ampak dva predhodna komentarja moram podati. Najprej to, kar je povedala grška kolegica. Kaj se zgodi z našimi prispevki? Se to upošteva? Ali se odpira kakšen diskurs tukaj? V nasprotnem primeru je naša prisotnost tukaj, ko smo vsi v krizi in to je seveda davkoplačevalce stane veliko denarja in to bi lahko bilo problematično, zato me zanima, ali bo to, kar pravkar, o čem pravkar govorimo, dansko tudi ki je upoštevano in kako. Kolegica Alfano je to omenila, namreč. Mislim, da potrebujemo neke vrste začasni odbor tam bi lahko združili kompetentne uh, strokovnjake, ki bi govorili o čezmejnem kriminalu. To se razvija in ima resne posledice na območju svobode varnosti in pravice. Imamo pojav, ki se širi. Mafije niso več nacionalni problem, ampak so mednarodni problem. Kaj Evropa počne specifično? zato da bi se borili proti temu. Zelo kratek bom. Govorimo o Europolu in Eurojustu, ampak ne moremo govoriti o enem, če ne omenimo tudi drugega. To sta dva vidika ene realnosti. Nima nobenega smisla govoriti o Eurojustu, če ne govorimo o Europolu. To je jasno. Gospod predsednik, vsi smo v velikem zaostanku. ne govorimo o tem, kaj bi lahko počela Eurojust in Europol. Govorili smo o tem, kako bi lahko oblikovali pravo in tako naprej, ampak nima smisla o tem govoriti. Najprej moramo opredeliti naloge Eurojusta. Veliko protisloveje, če govorimo o Eurojustu, medtem ko sploh nimamo sodnikov, imamo toživce 45 in 200 ljudi. Mm, čeprav ne vem, kaj ti ljudje počnejo, ne vem, kakšne so njihove kvalifikacije, zato o tem ne bom rekel nič, ampak imamo tudi 15 strokovnjakov. To je organizacija, ki smo slišali, da je majhna, ampak učinkovita. Ne gre za učinkovitost. Gre za to, kako učinkovita je njena struktura. Poskušam se držati časa in poskusiti, mm, seveda želim dati tudi, tudi predlog, kajti drugače nima smisla govoriti. Torej, ukrepati moramo hitro in zagotoviti specifične pristojnosti. Europol in Eurojust ne morata preprosto mm, imeti nalog koordinacije, morata biti koristna tudi drugače. Upam, da bodo države članice bolj sodelovali z nami, ampak ne morate pričakovati, da se bodo države članice obrnile na organizacijo samo zaradi napovedi. To mora biti korisno, imeti moramo zbirko podatkov, imeti moramo tudi sposobnost, da organizacija deluje, da izvaja preiskave. Delati bi morali na osnovi italijanskega toživca, to je zbirka podatkov, ki je povezana z drugimi zbirkami podatkov. Vem, da nam zmanjka narekuje čas, ampak želel sem opozoriti na naš pomislek. Ne želim, da bi to, kar govorimo tukaj, bilo le formalno, kajti povedati, če ne moramo povedati tega, kar želimo, kakšen je pol sploh smisel, da smo tukaj. Hvala, sedaj pa gospod Konstantinos Savaras iz Grškega parlamenta. Hvala lepa. Najprej bi rad eh, čestital našemu profesorju, ki je podal res odlične kritike in komentarje. res pa je, da potrebujemo pravo katarzo v celi vrsti evropskih inštrumentov, da vemo, zakaj gre in eh, kaj pomeni vsak pojem posebej, ki jih vsebujejo te inštrumenti. Res je, da ti inštrumenti zelo lepo zvenijo, vendar pa vse ostane pri tem. Oblikovanje enotnega prostora za pravosodje. Kaj to pomeni? Jasno je, da imajo pristojnosti glede sodne prakse države članice. Zato nobena aktivnost v tem prostoru ne more iti dlje od od tega, kar zadeva pristojnosti Eurojusta. Evropski državljan, da lahko postane resnično središče ustvarjanja Evrope, mora na lastni koži začutiti delo Europula in Eurojusta. Nažalost imamo celo vrsto zločinov, ki jih je omenil naš gost, ki še vedno obstajajo. Rad bi omenil korupcijo na oblasti. Europol in Eurojust imata čezmejni značaj, ki vključuje zelo veliko držav članic, te pa sploh ne upoštevajo tega, kar se tam dogaja. Mi moramo nadzorovati Eurojust in ugotoviti, če resnično opravljajo svoje delo, zato da bo ta postal učinkovit in koristen inštrument za skupni prostor svobode, varnosti in pravice. Zato pa nas more prepričati struktura Eurojusta, da je delo učinkovito. Final question before... Hvala lepa, sedaj pa še zadnje vprašanje. Samo razlaga. Tukaj v Evropskem parlamentu se vedno znova soočamo z naslednjim. Problem s časom, to je zelo pomembno, zato vas še enkrat opozarjam na težave s časom. Slišali smo, da bo ob pol sedmih tolmačenje ustavljeno. Tako pač je, to je večjezični parlament, zato moramo vedno paziti na čast. Seveda ne želimo zanemarjati pomena Eurojusta, Europola in tako naprej, to so zelo pomembne zadeve, ampak o tem bi lahko govorili ure in ure, ampak govoriti moramo o specifičnih vprašanjih, na katera lahko naši govorniki odgovorijo. Gospod Kročeta, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto kratek bom. Dvoje sem želel povdariti. To sem slišal od uh, nacionalnih parlamentov. Najprej vloga Eurojusta. Strinjam se, da moramo lizbonizirati Eurojust, ampak mislim, da bi morali lizbonizirati celotno administracijo pravosodja in notranjih zadev. Kaj ti dejansko so pristopi popolnoma neusklajeni. Te zadeve so odvisne od nacionalnih držav kriminal pa je seveda vse bolj mednaroden in vse bolj globalen. In še na nekaj sem želel opozoriti, evropski nalog za prijetje. Se upravičujem, evropski nalog za preiskavo. Mislim, da je to zelo koristen eh, instrument, kaj te tako lahko sledimo temu, kar počno drugi. Evropski nalog za preiskavo lahko mm, v skladu z načrtom sveta izhaja iz ene države in s tem se ne strinjam, um, kajti v nekaterih državah naloge za preiskavo izdaja policija, ne pa sodišče. No, potem to konča pri policiji v drugi državi tam so pravice uh, ljudi zaščitene in tudi pravice ljudi pod preiskavo so zaščitene. Mislim, da bi morali to združiti z Eurojustom, ki bi lahko imel tukaj pomembno logo pri ocenjevanju to vrstnih preiskav. Mislim, da bi to bilo koristno. Vendar to ni omejitev Eurojusta, namreč, da ne more sprožiti svojih preiskav. Slišali smo, da določene države pošiljajo podatke, druge pa ne. Situacija je tako jasna, delati moramo s specifičnimi poročili, zato da damo Eurojustu možnost prevzemanja pobud, tako da lahko prevzamejo torej, pobude, tako bi na novo zagotovili sodelovanje med državami, članicami. Dejansko obstajajo zaenkrat nenavadne razlike. Hvala. Tolmači se strinjajo, da bodo z nami še nekaj minut in prosim vas, da ste čim krajši. Hvala lepa, upam, da bom uspel biti kratek. Dvoje želim povedati. Prvič, kar zadeva zaščito podatkov, glede na to, da imamo tako malo časa, ne bom odgovarjal vse, ampak v splošnem. Zaščita podatkov pri Eurojustu ne bi smela vzbujati skrbi. Zakaj? Zato, ker so lasniki informacij države članice. Ne glede na to, ali so informacije posredovane Eurojustu ali Europolu, nadzor nad informacijami in lasništvo nad informacijami ostaja v rokah držav članic in to je seveda tudi predmet nacionalnega nadzora. Drugič, imamo pa tudi učinkovit način za nadzor nad obdelavo podatkov pri eh, Eurojustu, imamo skupne nadzorne organe. Bistvo tega je, da imamo sodni eh, nadzor nad zadevami v Eurojustu drugič. Slišal sem kritike Eurojusta, povedati moram, da jih ne sprejmem ali vsaj številnih ne sprejmem. Eurojust je relativen uspeh, verjetno ste tudi pričakovali, da bom to rekel. Naše delo je mnogo bolj obsežno, pomagamo preiskovalcem in doživcem in oni se vrnejo k nam. To je dejstvo. Spremem pa, da bi morali takoj začeti širiti lekcije, ki se jih naučimo. Mislim, da bi Eurojust moral postati center strokovnjakov v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Vip. samo en stavek. Če želimo imeti območje svobode in varnosti v Evropi, moramo razmisliti o tem. V prihodnosti bi Eurojust moral postati več, kot je sedaj. Ustanovili smo ga pred desetimi leti. Zelo počasi in z velikim nezaupanjem strani držav članic se je izboljšal prav zato, ker je zgodba o uspehu, vsaj zaenkrat. Vendar v svetu so vlade tiste, ki ne želijo predati še več pristojnosti Eurojustu. Zato se ne moremo premakniti više. Hvala. Hvala, gospod Labaj. Samo par besed in par številk. Najprej prioritete, kar zadeva represivni element, to je pomembno povedati pred vami, predstavniki nacionalnih parlamentov. Prioritete so določene v svetu, eh, v skladu za pogodbo. V nacionalnih sistemih pa je zakonodajalec tisti, ki to odloča. Tu pa je drugače, tu je izvršna veja oblasti tista. Na strani 60 poročila leta 2010, poročila leta 2010 imamo zelo lepo skico, ki kaže, eh, katere države ne sodelujejo. Potem popolnoma se strinjam s tem, kar so dejali moji predgovorniki, namreč Eurojust je izjemna institucija. To je srce prihodnje pravosodne Evrope in Eurojust absolutno potrebuje vašo pomoč, da se lahko izrazi izjemno vlogo, ki jo lahko ima po pogodbi. Hvala lepa, hvala, da ste bili tako kratki in jedrnati. Jutri nam bo predsedoval poslanec nacionalnega parlamenta in sicer Lord Hanny iz Chiswicka, kolikor vem, bo predsedoval jutranji seji. In samo še opomnik, ponovno si morate mm, obnoviti kartico za vstop kajti iz varnostnih razlogov se vstopne kartice delijo samo za posamezen dan. Jutri boste na istem mestu, kjer ste jih dobili danes, dobili tudi jutri. Sedaj pa vas lepo vabim, da se nam pridružite v sprejemu v mednadstropju uh, Jehud Menohin. Pozdravljeni. Hvala.